Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, drage kolegice in kolegi, začeli bomo z sejo odbora za kmetijstvo. Kar nekaj točk imamo na dnevnem redu, zato bi predlagal, da brez dolgega uvoda kar začnemo z sejo. Najprej prva točka sprejetje dnevnega reda. Če ni nobenih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Druga točka. Kot vedno se bo naša seja predvajala prek spleta in tolmačenje vam je na voljo v 16 jezikih uradnih jezikih Evropske unije, na voljo pa ni grščine, estonščine, eh, latviščine, malteščine, galščine, švedščine, slovaščine in hrvaščine. Vse ostali, vsi ostali jeziki pa so vam na voljo. In potem smo pri tretji točki dnevnega reda. Gre za sprejetje zapisnikov sej 10. julija, 22. in 23. julija in 4. septembra. Če ni nobenih pripomb, potem so zapisniki sej sprejeti. In že smo pri četrti točki prosili ste, da bi imeli izmenjavo mnen z predstavniki Evropske komisije, gedi za kmetijstvo in gedi za trgovino o trgovinskem sporozumu med EU in Merkosurjem in o drugih pomembnih vprašanjih trgovinske politike. In zato prisrčno pozdravljam gospoda Clarka, iz eh, GD za kmetijstvo. Mislim, da ga tisti, ki ste že prej bili člani odbora, dobro poznate. In gospod Jorgensen je iz eh, GD za trgovina. Sama se lahko odločite, kdo bo prvi govoril. Mogoče sta se že dogovorila celo. Vsi veste, da je trgovinski sporazum Mercosur zelo razgibana tema. Imeli smo že številne razprave v našem odboru, še prav posebej, kar zadeva posledice eh, za eh, perutninski eh, sektor, za govedorejo in sladkor naštel sem le nekaj področji. In uh, potem uh, so tukaj uh, tudi vprašanja, druga vprašanja, ki uh, nas vedno zanimajo in zato je lepo, da ste danes tukaj z nami. Skupaj imate na voljo 20 minut, kako si boste razdelila teh 20 minut pa bomo videli. Dovolj časa pa potrebujemo tudi za razpravo, kajti vidim, da so se že številni kolegi javili k besedi. Alle, Skoraj da vsi so se javili k besedi. Bom raje zastavil vprašanje, kdo ne želi besede. Gospod Clark, boste vi začeli. Hvala lepa. Sem John Clark, sem direktor za mednarodne odnose v GD Agri spremlja me kolega Matjas Jorgensen, vodja oddelka za eh, Latinsko Ameriko v GD za trgovino. Govoril bom o kmetijskem elementu trgovinskega sporazuma z Merkosurjem, eh, potem pa bo gospod Jorgensen govoril o širšem okviru tega sporazuma. Zatem se bomo ukvarjali tudi v prihodnjih mesecih naj najprej povem, da je to z trgovinskega vidika najpomembnejši sporazum, ki ga je kdajkoli sklenila Evropska unija. Eh, Mercosur je šesto največje gospodarsko območje in razmeroma zaprt trg, eh, torej to je pomembnejši sporazum od sporazuma z Kanado in pa Japonsko. Evropa ima zelo tesne zgodovinske vezi za to regijo in mislim, eh, da sklenitev tega sporazuma pošilja zelo jasno sporočilo preostalemu svetu, še prav posebej pa ZDA in pa gospodu Trumpu. Eh, Južna Amerika in pa Evropa želita sodelovati, verjameta v načelo odprtega trga, sta proti protekcionizmu in želita trgovati ob spoštovanju pravil to je širši okvir tega sporazuma. Sedaj pa k kmetijstvu. Ne bom se pretvarjal, da pogajanja niso bila težavna. To so bila izjemno težavna pogajanja. Merkosur je eh, zelo eh, konkurenčno kmetijsko eh, območje, torej nemogoče je bilo sprejeti sporazum ne da bi sprejeli nekaj kompromisov, eh, veliko je bilo kompromisov na kmetijskem področju, ampak mislim, da smo lahko te kompromise sklenili na ta način, da eh, smo upoštevali interese držav Merkusurja, hkrati pa. Eh, smo zaščitili občutljive kmetijske sektorje v Evropi. Ne bom govoril o podrobnostih posameznih sektorjev, vse te informacije so vam na voljo, ampak omenil bom eh, najobčutljivejša področja, sladkor, etanol, eh, riž, eh, govedina in perutnina. So ta področja in eh, skrbno eh, smo določili eh, tržni dostop za države Merkosurja. Nismo se odločili za liberalizacijo, ampak za kvote, torej gre za izjemno nadzorovano količino. In poleg tega smo se odločili za postopno uvajanje oziroma postopno povečevanje količine. Šele leta 2028 bo recimo na naš trg eh, vstopila eh, govedina in enako velja za perutnino, etanol in druge proizvode. Poleg tega pa smo uspeli prepričati Mercosur, eh, da sprejme segmentacijo proizvodov, recimo ko gre za govedino ali pa perutnino. kar pomeni, da države Merkosurje ne morejo izvažati zgolj najbolj konkurenčnih eh, proizvodov. Za vsak občutljiv sektor eh, imamo eh, torej ustrezne ublažilne ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da učinek na evropski trg eh, ne bo uničujoč. Poleg tega pa smo vključili tudi varovala v primeru porasta uvoza lahko takoj eh, sprejmemo ukrepe, eh, dvignemo carinske dajatve in odpravimo težave. To je prvi sporazum in edini sporazum, Eh, v katerem eh, imamo eh, varovalo tudi za tiste proizvode, za katere smo že določili kvote. In potem bi rad opozoril še na to, da smo za občutljive proizvode vključili eh, tudi eh, sistem eh, kvot in sistem upravljanja kvot, ki bo povsem v rokah Evropske unije. Torej, z licencami bomo lahko preprečili nenaden porast uvoza. Toliko torej o strateških interesih Evropske unije. Mislim, da smo jih zaščitili na ustrezen način. Eno izmed presenečen tekom teh pogajanj pa je, Eh, bilo, da je eh, tudi eh, Merkusur želel zaščititi svoje proizvode, imajo visoko stopno zaščite na različnih področjih, imajo zelo visoke dajatve in mislim, da ne smemo gledati na ta trgovinski sporazum zgolj z našega vidika, ampak in sicer z vidika zaščite naših proizvodov, ampak moramo upoštevati tudi naše interese. Recimo, ko gre eh, za čokolade, eh, olčno olje, vino, žgane pijače, mlečne izdelke in tako naprej. Veliko je torej tudi priložnosti za evropski trg. Poleg tega so se države Merkusurja strinjale, da bodo sprejele 350 zaščitenih eh, proizvodov, eh, proizvodov zaščitenega geografskega porekla, kar je največje število v katerem koli trgovinskem sporazumu. Evropa je zelo znana po kakovosti, imamo dober ogled eh, in uh, zaradi tega so uh, izdelki zaščitenega geografskega porekla zelo pomembni in uh, mislim, uh, da bomo z tem sporazumom naš ogled le še okrepili. Gospod predsedujoči, veliko je bilo pomislekov glede uh, tega sporazuma. Eh, nekateri so se bali, da se bodo na ta način znižali eh, standardi eh, Evropske unije v živilskem sektorju, ampak to se nikakor ne bo zgodilo. Ohranili bomo izjemno visoke standarde, kajti zagotoviti želimo, da so živilski izdelki, ki se proizvajajo v Evropi, izjemno kakovostni, kajti to pričakujejo naši potrošniki. imamo tudi zelo obsežno poglavje o sodelovanju z Merkusurjem in sicer v zvezi z spoštovanjem eh, zdravstvenih standardov in standardov kakovosti. Eh, poleg eh, tega eh, pa je pomembno tudi trajnostno načelo in Poleg tega je potrebno poštevati tudi podnebne spremembe in vpliv kmetijstva na podnebne spremembe. Mislim, da če si ogledate poglavje o trajnostnem razvoju, lahko vidite, da gre to poglavje še dlje eh, kot podobna poglavja v katerem koli drugem trgovinskem sporazumu. Države pogodbenice morajo spoštovati eh, načela boja proti podnebnim spremembam in ne smejo izkoristiti oziroma znižati standardov z namenom eh, okrepitve konkurenčnosti. Tukaj je potrebno upoštevati okoljsko eh, zakonodajo in tudi zakonodajo na področju boja proti podnebnim spremembam. To zavezuje tudi Brazilijo, da uresniči zaveze, ki jih je sprejela na konferenci pogodbenic COP21. Poleg tega pa smo vzpostavili eh, tudi arbitražni postopek eh, v primeru sporov eh, med državami pogodbenicami. Torej, če pozabimo na propagando in na najbolj senzacionalne novice v medijih, in se poglobimo uh, konkretno v poglavje o trajnosti, uh, potem lahko hitro ugotovimo, uh, da je to poglavje izjemno zahtevno in da bodo uh, okoljski in pa podnebni standardi upoštevani. Sedaj pa zaključujem in dajem besedo Matijesu. Hvala lepa in hvala lepa za to priložnost, da predstavim nekoliko širšo perspektivo tega sporazuma, kajti kmetijski sektor je seveda pomemben del tega sporazuma. Pravzaprav je pomemben del vseh naših trgovinskih sporazumov in v tem sporazumu je ta eh, sektor še bolj občutljiv, zaradi tega, ker zašč želimo zaščititi naše kmetijstvo in ker gre za zelo velik trg kar želim storiti v času, ki mi je na voljo, je predstaviti več informacij o tem, kako nasplošno gledamo na ta sporazum, zakaj je ta sporazum pomemben. Potem vam bom eh, posredoval nekaj informacij o drugih eh, elementih sporazuma, kajti mislim, da je pomembno, da upoštevate eh, tudi eh, druge sektorje. Vem, da se posvečate predvsem kmetijskim vidikom, ampak eh, mislim, da je pomembno, da si ogledate sporazum kot celata. In potem, kot je dejal John, bom povedal tudi, kako ta postopek trenutno poteka in kateri bodo naslednji koraki. Torej, zakaj je to pomemben sporazum? To je pomemben sporazum iz različnih eh, razlogov. To je zelo velik trg, 260 eh, milijonov prebivalcev, šesto največje gospodarstvo in pomembna izvozna destinacija za Evropsko unijo. Eh, kljub temu, da gre za manjšo trgovinsko partnerico kot sta Japonska in pa Kanada, je ta sporazum pomembnejši zaradi eh, dostopa do trga, ki smo ga dobila, dobili, kajti Japonska in pa Kanada sta veliko bolj eh, odprti gospodarstvi. Naj navedem le nekaj primerov. Ka gre za carinske dajatve. Eh, po sporazumu za Kanado bomo privrčevali 500 milijonov, pri Japonski milijardo. pri eh, sporazumu z Merkusorjem pa bomo privačevali kar 4 milijarde eh, v obliki carinskih dejatev. Veliko eh, pa je tudi zavest na področju storitev, eh, recimo eh, pomorske storitve. Moram tukaj omeniti, to je bilo področje, ki je bilo povsem zaprto, potem javna naročila. Veste, da so evropska podjetja izjemno uspešna Eh, pri eh, potegovanju eh, na javnih razpisih posod po svetu in sedaj tudi v Južni Ameriki. In z tem sporazumom bomo imeli boljši dostop do trga Merkusurja, kot pa ga imajo države Merkusurja medsebojno. No, te številke veliko povedo več, že same po sebi. poleg tega pa se nahajamo v zelo pomembnem trenutku v mednarodni uh, trgovinski politiki in mislim, da uh, moramo okrepiti naš vpliv v regiji, ki je za nas zelo pomembna, tudi za vidika vlagan. Evropska unija je na prvem mestu, kar zadeva vlaganja v Južni Ameriki, ampak ne moremo počivati na lovorikah, kajti veliko imamo tekmecev posod po svetu in seveda eh, želijo tudi ZDA ukrepiti ponovno svoj vpliv. In uh, poleg eh, tega uh, nas je Kitajska na številnih področjih že nadomestila kot prva trgovinska partnerica in Kitajska je najpomembnejša trgovinska partnerica na splošno za Južno Ameriko. Torej, ta sporazum je eh, pomemben iz različnih razlogov, poleg tega pa je ta sporazum zelo pomemben zaradi negotovosti, ki vlada na področju. Uh, mednarodne trgovine. Tukaj gre za eh, večstransko sodelovanje, ki je za nas zelo pomembno in eh, na ta način bomo zagotovili stabilne trgovinske odnose. Toliko torej o ozadju, kaj pa smo dosegli. Dosegli smo trgovinski sporazum, ki vsebuje več eh, elementov, lahko pa jih združimo v tri področja. Prvič, eh, boljši dostop eh, do trga za industrijske in pa kulturne proizvode, potem boljši dostop do trga storitev in boljši dostop do javnih naročil, do trga javnih naročil. Poleg tega pa gre tudi uh, za spoštovanje številnih pravil. Trgovina bo na ta način uh, potekala bolj gladko uh, in uh, brez večjih težav, recimo, ko gre za načela intelektualne lasnine in tako naprej. V tem sporazumu pa so tudi evropske vrednote na področju trgovine in trajnostnega razvoja. Torej, oglejmo si na hitro boljši dostop do trga. Kar zadeva različne proizvode, smo dosegli liberalizacijo za 90 odstotkov uvoza z naše strani in to vključuje ključna področja, kot, eh, recimo, kot sta recimo proizvodnja strojev ali pa tekstilna industrija Hkrati pa to vključuje tudi recimo vinski sektor. In John je povsem pravilno povedal, da smo na to lahko ponosni. Dosegli smo zelo dober rezultat eh, na eh, področju izdelkov zaščitenega geografskega porekla. Na področju storitev smo veliko dosegli, pogajanja so bila dolga in pa težavna, ne le zaradi kmetijstva, ampak eh, tudi zaradi eh, industrijskih proizvodov, eh, pa zaradi sektorja javnih razpisov. Vedno lahko hitro skleneš sporazum, ampak če želiš dober sporazum, moraš biti ustrajen. In mi smo vsekakor bili ustrajni. Poleg tega nam ta sporazum daje dostop do trga na številnih področjih, ki so pomembna za evropsko gospodarstvo, pomorske storitve, okoljske storitve, Eh, in številna druga področja. Javni razpisi, javna naročila, eh, to je zelo pomembno področje, kajti govorimo o izjemno velikem trgu. Latinska Amerika je področje, kjer eh, poteka veliko javnih del, še prav posebej v državah Merkosurja. Poleg tega pa je to tudi področje, kjer so države Evropske unije že dokazale, oziroma podjetje z države Evropske unije že dokazala, da. Uh, so lahko uspešna na eh, javnih razpisih. Torej, to je zelo pomembno strateško področje in trg ni pa vsem zaprt eh, kot v drugih delih sveta. Potem stroga pravila, kot sem povedal, smo uspeli doseči, da Merkusur sprejme številna pravila, recimo previdnostno načelo, eh, potem eh, poglavje o eh, trajnosti, pa sorazmeren pristop. Tukaj so evropski standardi za avtomobilsko industrijo in za številna druga pomembna področja poleg tega. Pa imamo eh, tudi možnost, da eh, se pogajamo o dodatnih pomembnih področjih. In to je zelo pomembno eh, za nas, kajti na ta način spodbujamo naš sistem spoštovanja pravil v svetu, ki je uh, izjemno uh, tekmovalen, uh, kjer tekmujejo različne vele sile in želijo spoštovanje različnih pravil. Potem imamo tudi poglavje o trajnostnem razvoju. To poglavje je bilo objavljeno že julija, tako da ste si ga lahko ogledali in vidite lahko, da države Merkosurja sprejemajo zavezo, da morajo ratificirati in pa učinkovito izvajati številne večstranske sporazume in eh, mednarodne eh, standarde. Še prav posebej, ko gre za podnebne spremembe, je to zelo velik dosežek, kaj te to je prvič, da se je Brazilija zares strinjala z Evropsko unijo, ko gre za mednarodni boj proti podnebnim spremembam. Z tem sporazumom je Brazilija potrdila, ponovno potrdila in vključila v ta svežen učinkovito izvajanje podnebnega sporazuma. Tukaj gre za različne zaveze, recimo, da bo Brazilija znižala izpuste toplogrednih plinov da se bo borila proti krčanju gozdov. In seveda je pri tem vključen tudi amazonski pragost. In eh, poleg tega gre eh, tudi za zaščito oznak. Kakšna pa je trenutna situacija? Kako bomo nadaljevali? To je Pridružitveni sporazum ni le trgovinski sporazum, kot dobro veste, ne gre zgolj za kmetijstvo, ne gre zgolj za trgovino, gre za veliko več. Gre za pridružitveno partnerstvo med nami in pa Merkusurjem in mislim, da je to zelo pomembno, kajti to bo seveda vplivalo na kmetijstvo. E, imamo poglavje o dostopu do trga imamo pravila, ki bodo vplivala tudi na kmetijski sektor, ampak krati nam ta sporazum omogoča sodelovanje in pa dialog na pomembnih področjih, kot recimo eh, na področju eh, dobrega počutja živali ali pa eh, odpornosti na antibiotike. Na Pri tem sporazumu sodelujemo za službo za zunanje delovanje, ki se je pogajala o političnem eh, delu sporazuma. Potem sodelujemo z državami Merkosurja pri pravnem pregledu eh, sporazuma. Vsi ste lahko videli eh, objavljena poglavja, ki so bila že pregledana. Poleg tega pa. Izvajamo tudi tehnične prilagoditve kajti gre za uh, stotine strani in uh, poskrbeti moramo, uh, da bomo to delo tudi učinkovito opravili. Ko bomo zaključili, bodo pripravljeni prevodi in potem bomo dobili predlog uh, Evropske komisije, najbrž nekje v drugi polovici prihodnjega leta, če bo vse dobro potekali, ampak bomo videli, kako bo delo napredovalo in potem bo to obravnavano eh, v Evropskem svetu in v Evropskem parlamentu in če bo vse potekalo tako, kot bi moralo, bi morali ta eh, predlog v parlamentu prejeti nekje v začetku leta 2021. Ampak dobro, tega zdaj še ne morem potrditi. Eh, nekoliko dlje sva govorila, kot bi morala, ampak želela sva predstaviti širši kontekst. Najlepša hvala za oba prispevka. Na ta način smo izvedeli več podrobnosti, nadaljevali bomo z krogom koordinatorjev, potem pa se je k besedi že javilo veliko kolegic in kolegov. Morali se bomo omejiti na eno minuto, da bomo imeli tudi dovolj časa za odgovore. Kolega Dorfman. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razumem. In najbrž je seveda tudi pomembno, da predstavniki komisije predstavijo ta sporazum čim bolje, čim bolj privlačno. Ampak potem bi se morali tudi na to bolje pripraviti. Recimo, eh, sporočilo o tem sporazumu je prispelo v parlament eh, naenkrat, nenadoma. Eh, to se je zgodilo preko vikenda in to najbrž ni bil najboljši način. Merkosur eh, vseboje trgovinsko področje kot celato in pa kmetijski sektor specifično in seveda je ta sporazum za kmetijskega vidika izjemno težaven sporazum, kajti tukaj gre za eh, regijo, ki ima izjemno visok potencial na področju kmetijske proizvodnje in eh, gre za področje, ki ima velik interes za izvoz kmetijskih proizvodov v Evropo. In kmetijski izdelki niso najpomembnejši izdelki, ki iz držav Merkosurja prihajajo v Evropsko unijo. Če pa si ogledamo obratno eh, situacijo, eh, potem naši interesi niso tako zelo veliki. Veliki, ko gre za izvoz kmetijskih proizvodov, in poleg tega niste omenili določenih proizvodov, ki so izjemno problematični, kot recimo sladkor eh, in pa eh, govedina. Trenutno je cena eh, sladkorja manj kot 300 evrov na tono. Torej, z kmetijskega vidika na vse skupaj gledamo izjemno kritično. Dank. Hvala lepa. Kolega De Castro. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Hvala lepa Johnu Clarku in pa gospodu Jorgensenu. Kot je povedal kolega Dorfman, je to zelo problematičen sporozum za kmetijskega vidika. Direktor Clark je povsem pravilno izpostavil občutljiva področja za kmetijstvo. Ta so namreč izjemno pomembna bolj pomembna kot eh, tista področja, kjer eh, bo Evropska unija imela prednosti. Tukaj govorili ste o perotnini, o govedini, o eh, sladkorju in pa o drugih vidikih. Mislim, da je pomembno izpostaviti tudi, da je potrebno bolj vključiti Evropski parlament. Zelo malo je bilo razprav. To mislim, da je prva razprava z Evropsko komisijo v tem odboru in eh, žal nam je, da je temu tako, kaj ti niste vključili Evropskega parlamenta. Kajti to je zelo pomemben sporazum, ki zadeva številne sektorje, ampak eh, kmetijski, živilski sektor, agroživilski sektor eh, je pri tem še prav posebej pomemben. Kajti vpliv na ta sektor bo izjemno velik. Želim si torej, da bi bolje vključili Evropski parlament in da nam bi bolje razložili, kako lahko delujejo varovala v tem sporazumu. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Mela. Ja, hvala lepa, hvala lepa, gospod Clark, za to predstavitev. Jaz sem še vedno skeptična do Merkosurja. Prvič zato, ker mislim, da imamo v Evropi že dovolj to vrstnega blaga. Drugič pa zato, ker se v tem trenutku ne morem predstavljati, kje bi tu naj bili zagotovljeni enakovredni pogoji. Mi proizvajamo na najvišjem nivoju um, spoštujemo stroga pravila, visoke standarde glede prevoza živali, glede gojenja naši. Potrošniki želijo regionalne proizvode. No, sedaj pravite, da ta sporazum ne bi pomenil velike razlike, da gre za manjši obseg izdelkov, vendar pa bi vseeno veliko spet uvažali. Kako na to upravičimo v očeh naših kmetov? Mislim, da v parlamentu ne obstaja dovolj podpore za ta sporazum. In kaj se bo zgodilo, če um, obsega, ki smo jih eh, določili v sporazumu, ne bomo potrebovali? Če rečemo, da želimo določeno količino, recimo govejega mesa, pa tega potem ne potrebujemo. Kaj se zgodi v takšnem primeru? Vielen Dank, um, ähm, kolegi Pito, uh, äh, vertritt den Kollegen Heusen. Hvala lepa. Tega kolega Pito nadomešča kolega Hoislinga. Hvala, bom poskušal zastaviti kar se da veliko vprašanj v tem eh, minimalnem času. Eh, primer Kosuru se odpira veliko vprašanj. Najprej sama oblika. Eh, komisija pravi, da ne bi se vse začelo zelo na hitro. Sedaj se želite posvetovati s parlamentom in pa svetom. No, v bistvu sedaj želite, da se demokracija izrazi, ampak potem pravite, da smo se jutri začeli, jutri zjutraj. Potem um, prosta trgovina. Seveda, prosta trgovina je pomembna, ampak zakaj ste tako zagrizeni? Torej, tukaj bo v bistvu narava, kmetijstvo um, kot nekakšen pohjavski čip napram trgovini in pa trgu. Ampak tukaj mi v Evropi lahko proizvedemo živila ki so um, zelo um, podobna tistim, kot eh, jih imajo v Merkosuru, torej jih ni treba uvažati iz uh, eh, Merkosura. Potem pravite, um, vina in pa žgane, gledajte, tukaj ne potrebujemo Merkosura, da uh, proizvedemo dobre izdelke. Imamo naprimer konjak um, in konjak je konjak in se samo v tej regiji proizvaja, nekje druge. Potem soja in drugi podobni proizvodi. Uh, tukaj je to vprašanje sploh pomembno pri Merkosurju, kajti Merkosur je ogromno GSO soje že um, izvažal v preteklosti, pa je Evropska unija proti GSO, uh, prav tako je tukaj še krčenje gozdov. In pravite, da ne, v bistvu se bojujemo proti krčnemu gozdov. Um, ponovno, torej, um, mislim, da je to treba kritizirati in ne potrebujemo Merkosurja, da to storimo. Veliko je teh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 imam dvome glede zavez, ki so tukaj bile omenjene. Vedeti moramo, naprimer, kakšna so stališča brazilskega predsednika glede tega, ko gre recimo za deforestacijo. On sploh ne želi zaščititi gozdov. Prav tako si ne predstavljam, kako bi naj zagotovili učinkovit nadzor nad uvozi obsegi so pri uvozu kmetijskih proizvodov ogromni in ne vem, kakšna je prednost tega. Na vse skupaj treba pogledati na celostni način. Če bi preveč uvažali, potem bi lahko pri nas v Evropi izgubljali delovna mesta.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 gospoda direktorja. V imenu skupine EKR bi želel izraziti svoje dvome in nemir v zvezi z eh, sporazumom Mercosur. Rekli ste, da so države podpisnice Mercosurja najbolj konkurenčne, ko gre za kmetijsko proizvodnjo, svetovno gledano. To bi pomenilo, da bi v tem eh, boju evropski kmeti bili v slabšem položaju. Ta sporazum nima jamstev, ki bi si jih želeli. Vi ste govorili o klauzuli o jamstvih, ta bi naj zagotovila stabilnost naših trgov, ampak bojim se, da ta klauzula ne bo dovolj hitro pokazala svojega učinka. Govorili ste tudi o drugih sporazumih z Ukrajino, s Kanado, z Japonsko. Sedaj razpravljamo o sporazumu Mercosur. In sprašujem se, če lahko Evropska komisija, komisija sploh oceni kumulativni učinek vseh teh sporazumov. Kako to vpliva na kmetijsko proizvodnjo v Evropi? Tega ni bilo. Uh, moč razbrati iz vašega govora. In pa potem zaščita okolja in pa dobrobit živali. Tudi na to ne bomo imeli, vplivu, to ne bomo imeli vpliva pri sporazumu Merkosur. Hvala lepa, kolega Flanagana ni v dvorani, tako da predlagam, da slišimo prvi krok odgovorov, potem, ko smo slišali koordinatorje, potem pa boste še drugi dobili možnost za postavljanje vprašanj. Hvala, sveda bom poskušal odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja in pa pripombe. Uh, mi bo tudi Matijas upaj na pomagal. Najprej nekaj specifično omenjenih sektorov. Naprimer sladkor, uh, kvote uh, pri sladkorju in pa pri govedini za Merkosur. Sladkorne kvote um, niso nič novega, nimamo novih številk pri sladkorju za Merkosur pri teh pogajanjih smo samo Merkosurju ponudili ničto dajatev na obstoječe kvote um, STO, torej um, 80 tisoč uh, ton. Ne bo dodatnih sladkornih kvot. Uh, potem govedina. Tukaj smo omejili kompromise na manj kot um, 100 ton. To je 1,3 odstotka evropske proizvodne. Torej, to ni kakšen um, velik delež uh, naše proizvodne. Prav tako bomo kvoto postopoma uvajali tekom šestih let. 7,5 uh, odstotna um, pa bo tarifa na to govedino in pa uvoz te govedine. Prav tako imamo tukaj um, zamrzno in pa svežo govedino in zamrzna govedina je manj kakovostna, standard je nižji in tudi uh, cena je seveda nižja, kar pomeni, da bo tukaj manj konkurence napram evropskim tekmecom, ki uh, se ponovadi ukvarjajo z svežim mesom, z bolj kakovostnim mesom. Iz vseh teh razlogov um, in pa tudi zaradi tega, ker imamo zelo jasno varovalko, um, ni tako kot je povedal nekdo od poslancev, in pa zaradi drugih razlogov, bi lahko rekel, da bo trg še vedno ostal uravnotežen za te občutljive omenjene sektore. Uvoz, uvoz izdelkov iz Merko sveda ne bo destabiliziral trga. Pa še nekaj, kot zadnja točka, prav tako bomo tudi opravili dodatno oceno učinka kumulativnih učinkov, bomo proučili skupni kumulativni učinek vseh naših trgovinskih sporazumov kar vključuje tudi Mercosur, sedaj imamo bolj jasne številke, potem bomo vključili tudi Japonsko. In pa tudi učinek Brexita, na žalost. Ne vemo, kakšen bo ta učinek. In zato bo ta ocena učinka kumulativnih uh, vplivov na voljo uh, šele na začetku leta 2020. Eh, GD Agri um, to sedaj analizira in bomo tudi z vami delili to oceno, uh, tudi v parlamentu, ko bo to na voljo potem pa še nekaj drugih pomembnih vprašanj. Uh, zdrave živali in dobro počutje živali, kot je Matija zdajal, tukaj imamo klauzulo o sodelovanju o zdravju živali in skupni jasen cilj je, da se okrepijo standardi pri dobrem počutju živali sploh v državah Mirkosura, tako da bodo tudi um, tamkajšnji standardi bliže našim um, standardem. Uh, prvič se je katerikoli takšen sporozum zgodilo, da smo vključili pogoj tega tipa za Mercosur. Eh, torej lahko izvaža samo za nič to dajatvo, eh, dajatvijo in prav tako samo pod pogojem, da bodo tudi imeli evropske standarde za kokoši nesnice. In uh, to je pomemben standard. Potem je kdo omenil tudi uh, sojo GSO, že sedaj uvažamo sojo iz Brazilije, Argentine in zda, z ničto dejatvijo. Potem eh, je tukaj še nekaj drugih držav. Eh, res, to je v glavnem GSO soja. In Merkosur kot tak ne bo vplival na trgovino sojo med EU in pa Brazilijo ter pa Argentino, ker to je že sedaj um, eh, ničta dejatev, ne bomo dodali nekakšen hrani kompromisov in pa kmetijskih koncesij za ta Merkosur sporazum. Pa še nekaj za konec. Nekdo je omenil uh, krčenje gozdov. In še enkrat bi rad povdaril, kot je že povedal prej Matijas, tukaj imamo zelo obsežno poglavje o trajnostnem razvoju, kar je del sporazuma. Tu je govora o sodelovanju pri trajnostnem gospodarju z gozdovi, potem uporaba mednarodnih standardov, certifikacijske scheme za gozdove, potem imamo brazilsko zavezo, da bodo uh, za milijon hektarov na leto pogozdili um, ta nova zemlja v naslednjih letih in potem v osmem členu tega poglavja imamo še zavezujoče zahteve za zaščito gozdov. In tu mislim, da je zelo um, dobra določba, ne moramo iti dlje v katerem koli takšnem mednarodnem sporazumu. Uh, hvala, John. Mislim, da si že odgovoril na glavne konkretne točke, sedaj pa bi rad še omenil nekaj drugega. Nekdo je omenil sam postopek. želite, da uh, tudi ta odbor bolj pročuje ta postopek in pa da ste vse skozi obveščeni. Sveda to podpiramo, to pozdravljamo. Ta sporazum je treba še analizirati na vseh področjih, uh, pri storitvah, kmetijstvu, okolju, posod je treba še to spremljati v prihodnosti. In se že veselim tega postopka, poglobljene analize želimo demokratičen postopek eh, analize podrobnosti v Evropski uniji, preden ratificiramo ta sporazum. In kot veste, se vse začenja s predlogom komisije, svetu in pa parlamentu. Kot rečeno, če bo šlo vse gladko, bomo to posredovali parlamentu eh, konec eh, naslednjega leta Eh, in potem bo to tukaj v bistvu bolj obravnavno eh, na začetku leta 2021. Vmes, v omestni fazi pa bomo vedno poskušali zagotoviti preglednost v celotnem postopku. Vse skozi smo tudi posredovali institucijam eh, naša pogajalska stališča in tudi tem odborom in pa drugim odborom smo posredovali vse, naša stališča, takoj ko ste to želeli v parlamentu. Mislim, da smo dosegli zelo visoko raven preglednosti v celotnem postopku. Sploh, če to primerjamo eh, z drugimi pogajalskimi postopki. Vse eh, takšne tekste smo objavili in upam, da bomo lahko malo objavili tudi časovnico in boste ustrezno vsega malo dobili vse besedine. Zato se veselim dodatne razprave tem odboru in pa drugih odborih v Evropskem parlamentu. In mislim, da bo ta razprava zelo zanimiva tudi v prihodnosti. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. 31 se vas je javilo k besedi. Zato vas naprošam, da se omejite na čas za govor eno minuto. In sedaj sprašujem, če želi morda še kdo besedo v tej razpravi, sicer bomo seznam govornikov zaključili. Dobro. Mm, potem je prvi na vrsti gospod Hojtema. Hvala, seveda sem za trgovino. Protekcionizem ni koristen za evropske državljane in pa kmetije. Ampak vseeno, predvsem gre za uravnotežene trgovinske sporazume. In eh, zato moje vprašanje ali lahko rečete, da imamo tukaj eh, kmetijski sektor, um, ki je v bistvu um, nekakšen pogajalski adut za druge sektore, um, da smo nekje nekaj dobili, nekje nekaj izgubili. In ko, kot je povedal gospod Müller, težko razložiti državljanom in pa kmetom, da mora sedaj kmet igrati po drugačnih pravilih um, v, na istem področju. In še nekaj me zanima, ti kumulativni učinki. Uh, Res se že veselim te ocene učinka, ki ste omenjali, kaj ti lahko bo to um, presenetljivo. Na koncu potem pa še ta varovalka. Veliko ste govorili o tem, ali lahko navedete nekaj zgledov, kako to deluje. In še nekaj, um, počasih ne želimo uporabljati teh varovalk, ker se bojimo političnih posledic, kaj ne? In še kako boste porabili milijardo um, evrov, um, ki um, ste jih prej omenili. Hvala, kolega Sajdo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Verjamem v prosto trgovino. Zato mm, ne smemo tukaj zanemarjati tudi ne kmetijskega področja. Mislim, da bi lahko um, Mercosur bil dober za uh, recimo izdelke, kot je olivno olje. Me pa skrbi prihodnost eh, citrusov, meda, sladkorja. In kako bo vse skupaj eh, vplivalo na kmetijstvo in pa govejerejo. Um, um, lahko pa vidim sporazum koristil v času, ko se demonizira meso in se govori samo o slabih lastnosti mesa. Mislim, da ne bi smeli dovoliti, da bi naši kmetovalci skr, eh, trpeli zaradi to vrstnega sporazuma. V prvi vrsti je treba zaščititi njihove interese. Hvala lepa, kolegica Aguilera. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se obema predstavnikoma komisije. Eh, no, tudi sama nimam protekcionističnega pristopa k trgovini. Ampak ta sporazum je že od vsega začetka zelo sporen, kajti zelo zapleteno je kmetijskim proizvajalcem v Evropi razložiti, kako naj konkurirajo obliki proizvodnje, ki je popolnoma drugačna? Če bi sprejeli ta sporazum, moramo eh, zahtevati spoštovanje načela vzajemnosti. Kot je povedal kolega Clark, eh, obstajajo zelo občutljivi sektori, recimo sektor eh, citrusov, Eh, predvsem sektor eh, sokov, potem eh, govedina. Pri oceni učinka, oziroma zakaj se ni prej pripravilo oceno učinka, zakaj ne potrebujemo, zakaj ne poznamo vseh podatkov o tem, potem bi tudi lažje sprejeli odločitev. Hvala lepa, kolegica Neuchel. Hvala lepa. Časa je malo, tako da bom kratka in jedrnata um, bi pa spregovorila o vidiku celotne družbe, ne samo kmetijstva, ker tukaj ni predviden mehanizem sankcije, ampak samo sistem reševanja sporov. Lahko predpostavljamo, da bo Bolsonaro po svoje, tako kot vodi uh, Eh, državo ravna po svoje, tudi po ratifikaciji. Evropska unija ne želi trgovine, ki bi temeljila na kršitvi človekovih pravic ali pa škodovanju okolja. Tukaj konkretno govorim o gozdovih. Tukaj je, vi ste rekli, da bodo gozdovi zaščiteni, ampak v dokumentih je zapisano, da se na področju gozdarstva spoštujejo pravila, um, države, kjer uh, se nahajajo ti gozdovi. To pomeni konkretno, da ne moremo vplivati na način uh, upravljanja gozdov v uh, tretjih državah, ker je to zapisano v pravilih. Uh, To pomeni, da bomo po eni strani imeli škodo za okolje, po drugi strani pa bo prišlo tudi do skrivljanja uvoza lesa v Evropo. Vino. Hvala lepa, kolegica Vino je naslednja. Danke. Uh, äh, šön, da se... Hvala. Dobro, da imamo recimo norme za osebna vozila ali pa tovornjake, ampak to ne velja za živali. Imamo recimo pravila glede uh, klavnic, um, to pa potem ne velja za siceršnje upravljanje z živalmi, kako so te rejene recimo. Zato me zanima, ali je res, da bi ob nespoštovanju teh standardov lahko Evropska unija sprožila samo pogovor o tem, da bi lahko spostavila panel, ki bi o tem razpravljal in bi potem sprejel svoje odločitve, ali je to edina sankcija, ki je nam je na voljo, zato da se borimo proti to vrstnim uh, drugačnim normam in standardom. Kolegica Zana. Hvala, predsednik, hvala komisiji. No, ampak moram pa reči, da sem še vedno zaskrbljena, predvsem za evropske kmete. Tudi oni so zaskrbljeni. Pri nekaterih kmetijskih sektorjih, ki so bolj občutljivega značaja, imamo um, velike količinske in pa tarifne kompromise. Velike koncesije so bile dodeljene, poleg tega imamo že um, koncesije v okviru STO. Tukaj potem govora o novi varovalki in pa novih generacijah. Kaj bi lahko povedali še o tem in pa kaj uh, pomeni to za destabilizacijo evropskega trga? Uh, kakšna bo učinkovitost teh uh, eh, klauzul za zaščito? Nekateri so potem že dejali, da ne želijo uh, podpreti, tudi nacionalni parlamenti so, kot, tako kot države, že rekli, da ne želijo podpreti tega sporazuma.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 prevažati ene in iste proizvode iz Evrope v Merkosturu in nazaj. Tukaj veliko govorimo o podnebnih spremembah, ampak mi pa sedaj želimo še povečati ta prevoz, tako da bo problem podnebnih sprememb še hujši. Pa kje so tukaj koristi za vse udeležence v dobavni verigi? Pravite, 4 milijarde evrov bomo prihranili pri tarifah. Ja, trgovci bodo že imeli dobičke, ampak kaj pa kmet? Um, ali bodo kmeti imeli kakšne koristi? Lahko bodo na koncu v bistvu bankrotirali. Hvala, Agliar. Muchas gracias, eh, señor Klaks. Hvala lepa, gospodu Klarku in Jorgensonu ko vas slišim govoriti o ekonomski razsežnosti eh, sporazuma Mercosur za recimo španske kmete, se vse zdi, kot da gledate skozi rožnata očala. Sporočila, ki jih pošiljamo evropskim kmetom, so protislovna. Veliko je visokih zahtev za evropske kmete in precej fleksibilnosti za uvožene izdelke um, pomaranče, ki so recimo bile uvožene iz uh, Južne Amerike, so tako povzročili um, bolezni za uh, pomarančevce v Andaluziji. Kdaj bo objavljeno poročilo o oceni učinka Merkosurja na evropsko kmetijstvo? Odkot bomo dobili proračunska sredstva za tiste kmete, ki bodo prizadeti zaradi tega sporazuma? Kako boste poskrbeli za to, da bodo sektori, kot so sektor vina in pa sektor olivnega olja, um, lahko izvažali v Južno Ameriko. In pa, kakšne so zahteve, ki jih bodo morali izpolniti kmeti, potem, ko bo ta sporazum sprejet? Kolega Ciaruso. Grazie, presidente. Vorrei sollevare l'attenzione sua e della Commissione due problemi. Hvala. Naj upozorim komisijo na dve pomembni točki geografske oznake. To je zelo pomembno tudi pri spodbujanju evropske in pa italijanske odličnosti. Sedaj se pojavlja tudi določena tveganja pri prihodnom obdobju in pa um, parmezanu. Pet do sedem let bo to prihodno obdobje za prilagoditev, ampak mislim, da je to obdobje predolgo in lahko se pojavi tveganje, da bomo Eh, izgubili dostop do trga, mislim, da moramo znižati to prehodno obdobje v interesu potrošnikov, potem pa še eh, varnost eh, hrane in pa odprtost do sektora mesa. Tukaj se pojavljajo težave glede fitosanitarnih standardov in pa sodelovanja z EU. Kaj pa v strizni nadzori v veterinarskih službah, naprimer? Kaj pa možnost, da bodo brazilski organi opravili te veterinarske kontrole. Kaj pa potem predsednik Bolsonaro? Gledajte, tukaj je veliko vprašanj. Eh, mislim, da moramo krepiti nadzor in pa se bolje bojevati proti korupciji. Tako, da bi zagotovili skladnost z standardi Evropske unije. Kaj ti, če ne bomo postavili pod vprašaj varnost evropskih državljanov, prav tako bomo tudi odprli vrata za nepošteno konkurenco. Hvala. Kolega Jurgel. Panie przewodniczący, mówił pan 28 czerwca, podpisano porozumienie. Gospod in gospodje, 28. junija je bil podpisan politični sporazum za nadaljna pogajanja. Torej šlo bo za podrobna pogajanja, še dve leti bomo razpravljali o tem sporazumu. Zanima me, če bodo tarifne koncesije razširjene tudi na govedino. Ehm, skratka, prej ni bilo govora o tem, vsaj ne v tolikšni meri. In pa drugič, v tem sporazumu manjka nekaj, kar je na začetku predlagala komisija in sicer gre za zaščitne klauzule, ki se nanašajo na posamična področja. In pa potem koncesije za govedo in pa perutnino. Ali bo Evropska komisija upoštevala tudi možne negativne posledice brexita brez dogovora? In še zadnje vprašanje. Številne države članice pravijo, da so pripravljene sprejeti ta sporazum. Ali ima Evropska komisija kakšne informacije o tem, katere države podpirajo sporazum in katere ne? Hvala lepa, kolega Leperton. Euh, Hvala, predsednik. Gospod eh, Clark nas je želel pomiriti in rekel je, da imamo potem še te omejene tarife ter pa tudi zaščitno klauzulo na voljo. Ampak eh, francoski kmete so zelo zaskrbljeni. Eh, v Renu sem bil z njimi tudi sindikati kmetov so dejali, da so zelo zaskrbljeni. Uh, zakaj so zaskrbljeni? Poglejmo si naprimer. Um, ehm, 5. Eh, julija 2019 um, ehm, so eh, imeli stavko, torej tukaj imamo zelo hude številke. Uh, sedaj moramo um, ehm, 490 milijonov ton um, uve, uvažati, potem uh, več 100 um, uh, milijonov ton um, sladkorja in enako tudi za perutnino. Uh, uh, in pa etanol. Torej, to so ogromne številke, posod pa več 100 milijonov. In gospod Jorgen se ni povedal vseh eh, številk zelo konkretno, ampak rekel je, da je ta sporozum zelo zanimiv za um, storitve, za dostop do trga in podobno, da je tukaj sporozum koristen. Uh, mislim, da je uh, komisar Hogan. Um, Že lepo povedal, ne moremo zmagati na vseh področjih. Torej, kmetijstvo bo očitno žrtvovano um, za druge sektore v njihovo um, korist. Ne? Vielen Dank. Gab es ein Übersetzungsproblem? Hvala, ali ste imeli probleme s prevodom? Ja, pretih je, pravi gospa poslanka. Komaj slišim nemščino. Technik, äh, helfen, ali lahko kdo pomaga kolegici Vino? Äh, Komte kolege Jar. Dobro, äh, kolega Jar hvala lepa. Uh, ja, tukaj govorimo o enakih proizvodnih standardih, o standardih podnebja in imamo tudi mehanizem za reševanje sporov. Uh, vse to je bilo že dogovorjeno, potem pa je zagoril, zagoril amazonski gost. Zanima me, ali se zavedate posledice tega, kaj se bo sedaj zgodilo. Zame gre tukaj za masovno kršenje sporazuma. In uh, ali vam je jasno, da je od tega odvisna, odvisen tudi odnos javnosti do tega sporazuma? Hvala lepa tudi za to, da ste spoštovali čas, kolega Olekas. Aš kaip naujas parlamento narys dar vis tikiu. Hvala. Sem nov poslanec in še vedno sem prepričan, da je imela komisija dobre namene. In prav zato je tako zelo pozitivno predstavila ta sporozum. No, potem pa sem se pogovarjal s kmeti in dejali so mi, da so bili nekateri sektori žrtvovani v korist drugih sektorov. Eh, torej, naprimer, svinino so žrtvovali za steklenico vina ali pa konjak ali kaj podobnega. In tukaj bo komisija očitno sprejela določene ukrepe. Eh, sem zdravnik, po poklicu in vem, da je preventiva vedno boljša kot pa kurativa. Zato me zanima, kakšna bo preventiva, kakšne ukrepe ste sprejeli pri tem sporazumu, tako da se ne bo na koncu zgodilo, da bomo preplavljeni s temi uvoženimi izdelki iz Mirkosurja. Kako bodo uh, naši kmeti normalno živeli? Kolega Rusen. Rusen, stoji hoeft niet. Dank u wel, voorzitter. Um, ik ben absoluut niet tegen handel. Um, maar er moet wel. Hvala. Seveda sem za trgovino, ampak pod enakopravnimi pogoji. In šesto in pa štirinajsto poglavje tukaj je ključno. Dobro počutje živali in pa trajnost uh, sta tukaj pomembni vprašanji. Potem je govora tudi izmenjava informacij o sodelovanju in tako dalje. No, ampak zdi se mi, da je slika nekoliko čudna. Komisija pravi, da je Mercosur um, pravi pionir uh, pri poštenosti vseh teh prostotrgovinskih sporozumov. Vse je lepo in prav na papirju, v teoriji, ampak veliko je tukaj novih dejavnikov pri tem sporozumu. Komisija bi lahko našteli tri standarde, kjer bomo ravno zaradi Mercosurja prišli v položaj, kjer bodo države Merkosurja eh, pri okolju eh, izboljšale svoje standarde proizvodne. Hvala. Hvala, kolegica Šrajer-Pirik. Voorzitter, ik sluit me aan bij de vraag vanuit Nederland. Ik ben... Hvala. Uh, se vračam na vprašanje nizozemskega kolega. Sem za prosto trgovinske sporazume, ampak morajo biti uravnoteženi in zato potrebujemo oceno učinka. Ali predvidevate oceno učinka za vse uh, sektorje na trgu. In potem se tudi uh, navezuje na kolega Jara. Krčenje gozdov je izjemno ključno um, vprašanje. Dejali ste, um, ja, da imamo poglavje o tem, ampak gledajte, vsako uro um, tam zgori za 800 nogometnih igrišč gozda v Amazoniji. Ne vem, kako bo sedaj ta sporozum kaj spremenil. Ali bomo vplivali na njihov trg, ga zakonsko urejali ali bomo blokirali njihov izvoz ali kako? Bomo biti jasni. Hvala, kolega Buda. Hvala lepa. Eh, komisija, gledajte, nimamo informacij samo od medijev. Tukaj se pogovarjamo s kmeti. In pogosto slišimo, da se proračun za SKP znižuje, po drugi strani pa vidimo sedaj prostotrgovinske sprazume, ki bodo negativno, vsaj kumulativno vplivali na kmetijski sektor. Ali se bodo kmete lahko obdržali na trgu? Kaj ti tukaj govora o standardih eh, za proizvodno, na proizvodno enoto. Koliko lahko proizvede kmet iz Merkosurja, oni se sploh se ne soočajo s takšnim pravili in pa standardi kot naprimer v Evropi tukaj imamo veliko več omejitev v Evropi, kot pa tam v Merkosoru. Potem, dragi strokovnjaki, eh, raziskovalni center je upravil študijo, ki kaže, 7 milijard eh, evrov bo eh, učinek na evropske kmete. Vi govorite o 1 milijardi plusa. Eine Antwortrunde und wir sehen dann, wie es läuft ähm, mit den weiteren Kollegen, ob ich nett bin videli bomo, če bomo lahko sprejeli še dodatne um, govornike, to je odvisno od časa, kolega Tesson. Hvala predsedniki, hvala lepa komisiji, da ste prišli sem in pojasnili ta vprašanja, ampak kljub vsemu um, moram reči, da nišče tukaj ni ravno pomiren. Nijemo na voljo ustreznih elementov, na podlagi katerih bi lahko ocenili te pogoje tako da bi lahko preverili, kakšna bo dejansko proizvodnja v teh državah. Rekli ste, da se bodo pogoji proizvodnje spremenili tudi v državah Mekosura, tudi zaradi tega sporozuma. Ampak sedaj imamo um, že na voljo določene standarde pri nas in že sedaj imamo te standarde, že sedaj jih je treba spoštovati. In um, tukaj um, ni bolj konkretnih elementov v zvezi z Merkosurem. To kmetov ne bo ravno pomirilo. Pa vedite, kako naj preverimo te tipe proizvodne. To moramo vedeti prej, preden sploh uvažamo te proizvode v Evropo, če že vnaprej vemo, da ti um, proizvode ne bodo spoštovali standardov. Hvala. Gospod Clark oziroma gospod Jurgenson. Hvala. Ja, res je. Evropski kmetje so zaskrbljeni zaradi tega sporozuma v številnih sektorjih. Naša dožnost in pa odgovornost je, da kmetom predstavimo jasna dejstva in pa informacije. Sedaj vam lahko predstavimo vse podrobnosti tega sporazuma, ki so na voljo. Mislim, da bo to zelo koristno za vse nas, tako da bomo lažje razložili kmetom in pa agroživljskemu sektorju, kako je s tem sporazumom. Torej, da ta sporazum ni takšen, kot so ga nekateri predstavljali, da se ne žrtvuje kmetov ali pa kakšnega druga sektora. Ne, sploh ne. Kot sem poskušal razložiti, morda nisem bil uspešen, ampak smo morali popuščati, sklepati kompromise, ampak nismo pa se udali, nismo žrtovali kmetijskega sektora za druge. Merkosuru smo ponudili določene kompromise, ti so bili privlačni za njih, ampak vseeno so ti kompromisi ohranili ustrezno ravnotežje za sektore tudi v Evropi. Sedaj pa še nekaj drugih pomembnih eh, točk. Sedem milijard ste prej omenili, Ne vem, odkje je ta številka. Um, skupni raziskovalni center ni pripravil te številke, to se je pojavilo pečemo v medijih in ni nikakršne podlage v dejstvih za to številko. Zato mislim, da to, ta številka mislim, da je bolj izmišljena. Potem kot drugo, ocena učinka za kumulativne učinke, zakaj se to že ni ažuriralo. Pred dvema letoma smo pravili oceno učinka, takrat smo zastavili hipotetični scenarij liberalizacije za Mercosur. Sporazum bi bil zelo koristen za mlečen sektor in um, bolj škodljiv za sektor mesa. In zato nismo pri uh, Mercosur FTA liberalizirali sektorja govedine. Zato smo določili tarifne kvote pod nadzorom. Potem, od konca julija naprej imamo komaj da na voljo te končne rezultate pri Merkosuru. Do konca julija so še potekala pogajanja, šele sedaj imamo na voljo jasna dejstva in šele sedaj lahko posodobimo te ocene učinka. To bomo opravili v naslednjih mesecih, kot rečeno, ampak želimo v to oceno tudi vključiti učinke Brexita. Tega pa ne vemo, eh, vsaj za enkrat, če ne. Ta revidirana ocena učinka bo pokrila vse omenjene sektore, um, perutnina, govedina, riž, sladkor in tako dalje. In to bomo analizirali, ko bomo imeli jasno podrobnejšo sliko vpliva Brexita na vse te sektore. To bo uh, analiza, ki bo na voljo leta 2020. In parlament bo imel za dosti časa, da to prebere in potem vključite uh, to lahko vse svoje razprave potem pa še učinkovitost eh, varovalk in zaščitnih eh, klauzul v prostotrgovinskem sporazumu. EU eh, e mora uporabiti te klauzule, če se nam bo zdelo, da je to pametno storiti. In iz preteklosti že imamo izkušnje, smo sprožili varovalke pri rižu, tako da bi preprečili uvoz riža iz uh, Mjanmara in pa Kambodže v EU ti instrumenti delujejo. In začutna klauzula iz uh, eh, prostodrgmenjska sprazuma se lahko zelo na hitro odpre in ne potrebujemo dovoljena Merkosurja, da se to začne izvajati. Uh, to lahko deluje do 4 leta. Trajanje instrumenta pa je 18 let vse skupaj. To je precej več, kot pa je um, obdobje izvajanja tarif Merkosurja. Uh, to je zelo trden in prepričljiv instrument. Če bodo okoliščine primerne, če bodo izvozi škodljivi ali pa če se bo pojavila kakšna grožnja za motnje na trgu, lahko uporabimo to varovalko. Potem pa še gozdarstvo. Kot je povedala gospa Neukl, imamo poglavje o trajnostnem razvoju in um, tam nimamo Eh, mehanizma za razreševanje sporov iz VTA, torej prostotrgovinska sporozuma. To je dobro, kajti ne želimo, da se sprejmejo prisilne politike, ne želimo sodelovanja. To je bolj uspešno kot pa ameriški pristop, eh, ko imajo veliko palico in pa sankcije. In smo predlagali to poglavje za trajnostni razvoj. Ampak gledajte, če bi um, vključili tudi to klauzulo razreševanja spora, potem Merkosur ne bi sprejel te določbe. Imamo sicer zelo dobre zahteve um, in pa standarde. Ali so danes standardi spoštovani, to je druga zgodba. Ampak sedaj imamo več vzvode oblasti tudi zato, da vplivamo na okoljske standarde in pa standarde zdrav živali uh, v državah Merkosura. Več moči imamo sedaj, kot pa sicer, če sporozuma ne bi bilo pa še nekaj, uh, eh, prosto trgovinski sporozum ali pa ne, evropska pravila za, uh, za kol živali in pa izvoz uh, veljajo tudi za izven evropske države. Že sedaj. Merkosur že sedaj mora spoštovati evropske predpise za prevoz živali uh, v Evropo in pa izven uh, Evrope in prav tako mora spoštovati tudi standarde za zakol živali. Potem pa še proseko in pa parmezan za geografske označbe. Omenili ste to postopno ukinjanje. Dejali ste, da je obdobje za Merkosur predolgo. No, moramo se zahvaliti naši srečni zvezdi, da sploh imamo to obdobje. Ta dva izdelka sta bila na trgu Merkosur predolgo. Eh, že kar nekaj let. Vse do konca pogajanj je Mercosur vse skozi ustrajal, da želi ohraniti ta imena čisto svobodno, za vekomaj. In potem, gledajte, v praksi sedem let eh, ni zelo dolgo obdobje, ta podjetja ne bodo čakala um, šest let in pa 364 dni, preden spremenijo blagovno znamko. Ne, prej bodo to storili, tako da se pripravijo na novo blagovno znamko, ki ne bo rival uh, eh, Proseku in pa Parmezano. Potem pa še kakovost nadzora v Braziliji za proizvodno in pa izvoz mesa. Na no, prislednji točki mislim, da bo tukaj kolega Sonta in bo predstavil trenutno stanje pri brazilskem eh, nadzornem sistemu. Mislim, da bo kolega bolje odgovoril na ta vprašanja v zvezi s to točko. Hvala. Thank you. Yes, just a couple of, uh, of, of additional... Hvala, samo še nekaj dodatnih točk. Tukaj se strinjam z Johnom. Ne gre za nekakšen uh, simplističen pristop žrtovanja kmetijstva v imenu drugih uh, gospodarskih interesov. Uh, iz Evropskega parlamenta in iz sveta je poslal jasen signal, eh, da ne želite, da bi žrtvovali kmetijstvo, zato moramo zagotoviti, da dobimo uravnotežen rezultat. Vendar pa mora ta rezultat temeljiti na dejstvih in podatkih. Mm, druga zadeva. V povezavi z oceno učinka, to je zelo pomembna točka. Kakor veste, smo pripravili oceno trajnostnega učinka. Pripravljamo poročilo o tem. Poročilo bo vredno objavljeno v začetku oktobra. No in seveda mm, bo do ugotovitve iz poročila tudi podlaga za nadaljno razpravo tukaj v Evropskem parlamentu. Potem vprašanje, kakšna je podpora med državami članicami in kako je z začasnim izvajanjem. Torej, eh, mislim, da je podpora držav članic zelo močna, vse kolikor sem videl v svetu. Mislim, da večina držav članic pozdravlja ta sporazum, pozdravlja rezultat pogajanj seveda pa se zavedajo izzivov, ki so povezani s tem. Pri vsakem pogajanju je treba drugim udeleženim stranem ponuditi dovolj informacij, prav tako pa je treba zagotoviti razpravo tudi z nacionalnimi parlamenti, kar se tiče začasnega izvajanja to je odločitev, ki jo prej sprejme svet kot komisija. Če svet želi začasno izvajanje, potem je to izvedljivo. Tako se je zgodilo tudi v drugih primerjih. Če si ogledate trgovinske sporozume in pridružitvene sporozume, ki smo jih klepali do sedaj, je skoraj pri vsakem prišlo do začasnega izvajanja. In pa še zadnje vprašanje, nacionalni parlamenti, kako sodelujemo z njimi. Uh, Torej, mi sodelujemo z nacionalnimi predstavniki v svetu, odgovarjamo na zahteve po informacijah eh, nacionalnim parlamentom. No, predvsem pa je to v prvi vrsti naloga držav članic. Če si ogledate našo spletno stran, lahko ugotovite, da stalno uh, posodabljamo informacije v sporazumu in pripravili smo tudi posebno tabelo za podatki, tako da lahko sami spremljate, um, kako je za vašimi državami. Tako se je pa naslednji krok vprašanj. Kolegica Katajnen. Ehm, Hvala. Celotna slika je seveda zelo pomembna. Merkosur um, predstavlja številne priložnosti za izvoz. No, ampak uh, varna oskrba s prehrano, to je, ne, to je nekaj, čemu se ne moremo odpovedati, tudi ne v imenu proste trgovine. ZN so zahtevali varovalke v zvezi z eh, protimikrobno odpornostjo. To bi moralo postati del vsakega prostotrgovinskega sporazuma. Kako so torej zaščitene pravice evropskih potrošnikov do varne prehrane? Kako so ti zajamčene pri tem sporazumu? Ali nas lahko prepričate, da je uporaba uh, antibiotikov v, ameriških, v, v južnoameriških državah usklajena z evropskimi standardi in kako je zapravo ti mikrobno odporno? odpornostjo pri njih. Hvala lepa, kolega Amaro. Dobrega, senhor presidente. É normal dizer-se que um acordo só é feito. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Do dogovora pride le, če se ta obe strani zadovoljni z njim. Ta sporazum predstavlja pomembno reformo svobodne trgovine, gre za kompleksno reformo, vidimo, da obstaja veliko pomislekov na strani Merkosurja in pa na strani Evropske unije. Imamo vprašanje za komisijo. Ali še vedno menite, da bo ta sporazum dejansko eh, podpisan? Parlament si želi, da bi sporazum bil objavljen. Predvsem pa slišimo pomisleke v zvezi z specifičnimi sektorji, no k temu lahko dodamo še reformo SKP, možnost Brexita. To so zelo specifični pomisleki. Morda bi lahko k nam prišel kdo uh, iz komisije in pojasnil, kakšno je stanje tega sporazuma z tehničnega vidika, torej kakšnega tehničnega strokovnjaka bi potrebovali. Hvala lepa za besedo. Tukaj zastopam manjšinsko mnenje, kajti podpiram ta sporazum. Prepričana sem, da je od proste trgovine odvisna dobrobit Evropske unije. Razumem skrbi nekaterih kolegov, ampak prepričana sem, da če bomo um, občutljiva področja dobro regulirali, torej gre za recimo za področje govedine in tako naprej, potem bi ta sporazum vsekako lahko imel pozitivne učinke. Pa še nekaj. Če želimo ostati konkurenčni, moramo pri nas zmanjšati administrativna bremena. Ne smemo naših podjetij preveč obremenjevati z administrativnimi predpisi. Eh, skratka pa podpiramo uvoze iz držav, ki nimajo tako visokih birokratskih bremen. Tako da sem za sporazum, sem pa tudi za to, da komisija poskrbi za to, da razpremenimo administrativne eh, zahteve. Gospod Bogovič. Ah, prosta trgovina na nek način ima pozitivne učinke. E, vidimo pa tudi veliko zaskrbljenost med kmeti, tudi posamezni nacionalni parlamenti izražajo veliko skepso. Živimo v času, ko se naprimer sestaneta gospod Juncker in pa gospod Trump in ključen dogovor je, da preusmerimo uvoz soje iz Južne Amerike na Severno Ameriko za željo, da prodajamo avtomobile v Severno Ameriko. Tako enostaven ali pa kompliciran je danes ta svet, zato bo vsekakor potrebno, preden eh, dobimo predloge na mizo, dobiti vse te učinke, ki so bili danes že tu omenjeni. Učinki, kumulativni učinki vseh teh sporazumov, en procent se ne sliši veliko, če pa nekajkrat po en procent spremenimo nekaj trgovino, pa lahko to pomeni deset, dvajset procentov pri ceni tistega produkta ali pa posameznega dela produkta. Zato treba imeti jasne rezultate, rezultate, kaj pomeni brexit, zelo hitro bomo videli, kakšen bo brexit, država, ki zelo veliko uvaža tako z evropske, od drugih držav Evropske unije kot od zunij in zato resnično pričakujem vsa poročila, vključno s tem ključnim tudi o trajnostnem učinku tega sporazuma. Hvala, kolega Brokačini. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi, ki smo bili izvoljeni v Evropski parlament, zastopamo javni interes. Torej, mi v tem odboru zastopamo interese agroživilskega sektorja, ampak vsa agroživilska podjetja v Evropi nasprotujejo temu sporozumu poleg to, tega, temu nasprotuje tudi vse organizacije za varstvo okolja, eh, organizacije potrošnikov in tako naprej. Torej vprašanje, ki ga želim zastaviti Evropski komisiji, je sledeče. Eh, katere interese pa vi zastopate? Poleg interesov eh, nemške avtomobilske industrije, seveda. Kolega Kristensen. Kolega Kristensen. Te je podaj dansk. Øhm, som... Hvala lepa, govoril bom dansko. Mislim, da je dobro, da Evropska unija sklepa ambiciozne prostotrgovinske sporazume, vendar pa bi morale države Merkosurja ob tem spoštovati enaka pravila, kot jih spoštujemo tukaj v Evropi. To velja za pesticide, za antibiotike. To velja tudi za prevoz in dobrobit živali, um, izpusti CO2 in tako naprej. Trenutno imajo države Merkosurja niže standarde kot pri nas v Evropi. Sam sem večkrat obiskal Braziliji, Brazilijo in sem se na lasne oči prepričal, da bi tam morali še veliko nadoknaditi na področju standardov. Kako bo torej komisija zagotovila, da bodo te države spoštovale enake standarde? Kakšen bo nadzor na tem področjem? Hvala lepa, kolikica Toc. Thank you, uh, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala predstavnikoma komisije. no, zanašam se na vaše poglobljeno znanje o tem sporazumu in na vaše izkušnje, ampak vseeno bi postavila dve vprašanje. Marsikdo med nami meni, da je do trenutne katastrofe v amazonskem gozdu prišlo zato, ker so tisti, ki posekavajo gozdove, bili spodbujeni tudi z sporazumi kot je Merkosur. Ali se strinjate s tem? Od leta 2001 do 2018 je um, iz Brazilija izgubila površino gozdov, ki je dvakrat večja kot Združeno kraljestvo. In če je uh, to posledica Merkosurja, kako naj potem zaščitimo ta tako imenovana pljuča sveta. In pa drugo vprašanje. Kot ste sami povedali, številni kmeti se bojijo, da bodo padle cene govedine. Bojijo se, da ne bodo mogli konkurirati obsegu, um, velikemu obsegu brazvi, brazilske govedoreje. Ni dovolj, da jim tukaj damo zagotovila, potrebujemo predvsem uh, uspešno uh, in učinkovito kmetijstvo v Evropi. Hvala lepa. Hvala tudi za to, da ste se držali časa za govor. Gospa Wortman. Hvala lepa. Kolegi, komisija je opravila mamutsko delo, ampak. Uh, Jaz se sprašujem, če je to res nek novi zeleni dogovor. Razpoloženje med kmeti v Nemčiji je zelo slabo, kajti od njih se zahteva, do njih se postavljajo vedno više zahteve. In potem še drugo vprašanje v zvezi z um, preventivnim pristopom. Ali to obstaja tudi pri sporazumu Mercosur. Pa še nekaj. Evropski parlament je nedavno sprejel resolucijo, ki govori o tem, da lahko trgovinske sporazume sklepamo samo, če v tretjih državah veljajo enaki socialni standardi in, in enaki standardi eh, dobrobiti živali, če zaščite okolja. Kako je s tem pri, sporaz pri sporazumu Mercosur? Kolega Kristo. Odnosno kvotnije bezmiten vnos, pa konkretno na med pčelarite v Evropi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, kmetje v Evropski uniji se srečujejo z velikimi omejitvami na področju proizvodne različnih kmetijskih proizvodov. In kmetje eh, pri nas v Bolgariji eh, imajo zaradi tega omejen zaslužek in uh, v Evropi recimo prezveremo 230 tisoč eh, ton uh, medu. Uh, Kaj se bo zgodilo, če bo ta sporozum stopil v veljavo, če primerjamo proizvodnjo na trgu Latinske Amerike? Proizvodni stroški v državah Merkusurja so visok, veliko nižji od proizvodnih stroškov v Bolgariji. Torej, to bo velik pritisk eh, in ta pritisk se bo k malu pojavil. Kako eh, nameravate torej poskrbeti za gladko izvedbo tega instrumenta? Ja, uh, sem si pozorne vyslechla vaše odgovore. Gospa Šojdrova, Pozorno sem prisluhnila vašim odgovorom, spremljala sem razpravo in razumem, da skušate omejiti tveganja za kmetijski sektor. Razumem, da je lahko sporazum tudi pozitiven za trgovino. Ampak učinki na sektor kmetijstva bojo veliki. Nismo slišali odgovora na vprašanje, ali ste pripravljeni tukaj ponuditi tudi določene kompenzacije. Govorim recimo o sektorju sladkorne pese ali pa sektorju govedine. Potem Peter Jar je izrazil zadržek v zvezi z požari v amazonskem gozdu. Vsako minuto zgori en hektar pragozda v Amazoniji. Naj povem, da nisem pripravljena podpreti tega sporazuma? Vsaj dokler uh, se nam uh, predsednik Bolsonaro smejil brk in eh, ne želel krepati proti tem požarom. Hvala lepa, vidim, da nekateri kolegi postajajo nestrpni, ampak vseeno vse sem si vas zabeležil. Uh, kolegica Riči. German, um... Hvala. Omenili smo že finančno pomoč za sektor govedine. Mene pa skrbijo predvsem ehm, manjši obrati z rasenskim, z rasnim govedom. Ehm, zanima me, kakšna finančna pomoč bo na voljo tudi za te obrate in kako boste zagotovili, da takšnega rasnega goveda ne bomo izgubili v celotnem procesu. Prav tako me zanimajo socialni vidiki Mirkosurja. Predsednik Bolsonaro je obljubil, da bo odpravil aktivizem in da bo ponovočil vlado, da bo lahko nadzorovala in usklajevala de delovanja mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij. Kako boste to upoštevali pri tem sporozumu in kako boste zagotovili, da bo lahko civilna družba nemoteno delovala? Hvala lepa, kolegica Šmit. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem nova poslanka, prihajam iz Avstrije. Prejšnji teden je, Evrops je nacionalni svet v avstrijskem parlamentu jasno zavrnil sporazum Mercosur. Nam kmetom se to zdi eh, korak, ki je nujno potreben za preživetje naših srednje velikih ali pa malih obratov. Avstrija je znana predvsem po teh. Zato me zanima, kako, bo kako se bo Evropska komisija odzvala na to nasprotovanje Avstrije in drugih držav članic. V odboru Agri sem že julija predlagala, da pripravimo mm, oceno učinka Merkosurja za posamezno nacionalno državo. Predvsem govorim o učinku na kmetijstvo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 podpisovanju sporazuma se je pojavila sočasno z novico o tem, da so padle cene govedine za 20 odstotkov v moji državi. Hkrati vidimo velike požare v Braziliji. Vse to je povezano s tem sporazumom. Kakšne prednosti bodo imeli polski kmeti od tega sporazuma? Kvote za sir so bile določene za šest let. To je premalo. Zatem s porazumom bodo zadovoljni predvsem sektori, kot je avtomobilski sektor, kemijska industrija, ne pa evropski ali pa polski kmeti. Polski kmeti so postali žrtve tega sporazuma in drugih sporazumov. Frau kolegin Depane Kronenberg. Najlepša hvala. Naslednja kolegica. Smo v globoki krizi, v okoljski krizi. Poleg tega se zmanjšuje biotska raznolikost in eh, manjša se eh, blaginja kmetov v Evropi. In nam se zdi sporazum z Merkosurjem negativen. Pravite, da naj bi bil ta sporazum vzvod za zaustavitev nezakonitega krčenja gozdov v Braziliji. Ampak eh, kaj bomo pa stvorile, če bo brazilska vlada uzakonila krčenje gozdov? Ali pa kaj se bo zgodilo, če eh, bodo znižali sredstva za agencijo, ki naj bi nadzorovala trajnostno rabo gozdov. Potem je eh, tukaj tudi uporaba tal na tak eh, način, eh, da tla shranjujejo oglikov dioksid. Mislim, da s tem sporazumom tega nikako ne bomo dosegli in da se bo s tem še okrepil naš oglični otis. Mm, sedaj pa kolega Hojsling. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Gospod Clark, na zadnje ste bili bolj odkriti, dejali ste, da vsak sporazum zahteva tudi žrtve. Analiza posledic naj bi bila predstavljena, ko že govorimo o tem sporazumu kot o velikem uspehu kako eh, bi naj eh, izgledali enaki standardi v Merkusorju. Ali boste poslali eh, evropske nadzornike v Merkusor? Kot veste, jim so tam odobreni pesticidi, ki so v Evropi že dolgo prepovedani. Poleg tega. Želite tudi eh, lahko reševanje sporov v primeru konfliktu, ampak gospod Bolsonaro je že pokazal, kako zelo je pripravljen na dialog. Če, se, če nas skrbijo požari v uh, amazonskem pragozdu, potem uh, se nam zdi, da se umešavamo v notranje zadeve Brazilije. In uh, Bolsonaro bo nadaljeval kot doslej le da bo s tem dobil eh, še večjo eh, podporo. Kolegica Karakas. Dame in gospodje. Pozdravljeni v odboru za kmetijstvo. govorimo o sporazumu z eh, Južno Ameriko, eh, pri tem eh, pa ste pozabili upoštevati stališča parlamentov držav članic. Dve državi članici nasprotujeta sporazumu z Merkosurjem. Po mojem mnenju so varovala, ki ste jih našteli, povsem neuporabna kaj se bo zgodilo v primeru nepoštene eh, konkurence. Po mojem mnenju bodo uh, ukrepi, ki jih predlagate, eh, le stežko oblažili situacijo zaradi tega, ker so predvideni prepozno v celotnem postopku. Merkosur je konkurenčnejši uh, od Evropske unije in uh, če jim bomo odprli trg še v večji meri, bo to vodilo v izgubo delovnih mest v Evropski uniji. Ključnega pomena je tudi sektor sladkorja. Zanima me, kako nameravate zaščititi proizvajalce sladkorja? kajti v Evropi smo resno zaskrbljeni zaradi sporazuma z Merkosurjem. Kako nam lahko zagotovite, eh, da boste poskrbeli tudi za ta sektor? Hvala lepa, kolegica Skotkata. So, um, I... Najlepša hvala. Nekoliko prepozno sem prišla, kaj ti se stala, eh, sem se z avtohtonimi prebivalci Brazilije in eh, pripovedovali so mi o zares grozljivi situaciji v Braziliji. Torej, moje vprašanje je, kako eh, lahko temu fašističnemu Bolsonaru, ki uh, ima. Uh, Grozljive izjave o tem, kako je potrebno izkoreniniti avtohtone tono prebivalstva, kako smo mu lahko dali zeleno luč, da uh, zažiga amazonski pragost. In ne pozabimo, da je ta brogo, pragost pomemben ne le za prebivalce, uh, ki tam živijo, ampak za celoten svet. Zagotovo je tudi naša politika povzročila probleme uh, v tem gozdu in pravzaprav je smešno, ko pravimo, da je trgovina dobra za vse. Tako, sedaj smo zaključili z krogom vprašanj in uh, zaključiti želimo do 11. ure, zato prosim, da ste kratki v odgovorih. Well, thank you. That, that was a very, um... Najlepša hvala. To je, bila, eh, to je bil zelo zanimiv krok eh, vprašanj in pa pripomp. Evropska komisija bo eh, vaša mnenja upoštevala in pozdravljamo ta dialog. Zastavljeno je bilo vprašanje v prejšnjem krogu, ki sem ga pozabil in sicer gre za milijardo uh, evrov podpore Evropskemu kmetijskemu sektorju. Komisar Hogan je napovedal to podporo julija. Več o tem, več o tem instrumentu. Ne morem povedati, ne vem, kateri instrument natančno bo uporabljen. Ne pričakujemo, da bomo ta vzvod, kadarkoli potrebovali. Kaj ti veliko obložitvenih ukrepov smo vključili v eh, ta sporazum, tako da ne pričakujemo resnih problemov eh, za eh, katerikoli sektor evropskega kmetijstva. V zadnjih petih, šestih letih smo že pokazali, kako smo se odzvali na ruski embargo, na krizo mlečnega sektorja, pomagali smo kmetijskemu sektorju eh, v primeru eh, ekstremnih eh, vremenskih pojavov. Torej, imamo ustrezna urodja za podporo kmetom v težavni situaciji. In iz tega instrumenta bi namenili tudi to milijardo evrov, ki jo je obljubil komisar Hogan, ampak mislim, da tega ne bomo potrebovali. Sedaj pa drugi komentarji in pa vprašanje. Sestavljeno je bilo vprašanje o odpornosti na antibiotike. Pojavila se je tudi zaskrbljenost, da so standardi v Braziliji in eh, Argentini nižji, eh, predvsem eh, na zdravstvenem področju, na fitosanitarnem področju. To ne drži. Eh, kajti eh, imajo eh, razmeroma visoke standarde, ki jih lahko še izboljšamo. In poleg tega bo prepovedan uvoz žival, izdelkov živalskega porekla v primeru, da so se uporabljali hormonski dodatki z namenom spodbujanja rasti teh živali. In antibiotiki se tudi uporabljajo v ta namen. Torej, mislim, da je situacija na tem področju razmeroma pozitivna. Več poslancev je dejalo, da bi podprli bolj poglobljeno tehnično razpravo v prihodnih mesecih. Seveda eh, se bomo na to z veseljem odzvali mislim, eh, da eh, moramo z razpravo pričeti, ko bodo objavljene končne carinske dejatve in takrat bomo imeli tudi celovit pregled eh, situacije. Eden izmed poslancev je omenil tudi, da moramo nasloviti tudi ovire na naš izvoz v Merkosur. Eh, Zatem se povsem strinjamo. Eh, še prav posebej, če si ogledamo birokratske uvire, eh, ki se pojavljajo v sodelovanju z Merkosurjem, ko gre za uporabo evropskih standardov, ko gre za roke za odobritev uvoza eh, in eh, tako naprej. Tukaj gre tudi za vnaprejšen seznam eh, agroživilskih podjetij. Na ta način želimo izboljšati naš izvoz sadja, zelenjave in pa mesa v države Merkosurja. zastavili ste tudi vprašanje, ali bodo določeni sektori zaščiteni, eh, sektor proizvodnje mleka, vina, žganih pijač, eh, piškotov, eh, proizvodov. Eh, zaščitenega geografskega porekla in eh, tako naprej. Eh, vsi ti sektori eh, bodo ustrezno zaščiteni in poskrbeli bomo tudi za eh, promocijo eh, teh eh, sektorjev v državah Mergosorja. Na ta način eh, ne bomo le izvažali evropskih proizvodov, ampak tudi naše standarde in pa eh, naš eh, pristop. Zastavljeno je bilo vprašanje o medu v sporazumu smo se odločili za 45 tisoč eh, ton uvoza eh, brez carinskih dejatev. Tukaj gre eh, tudi za postopno šestletno uvajanje. Trg v Evropi razmeroma hitro raste, potrošnja se krepi in ne moremo zagotoviti kritja vseh naših potreb in zaradi tega moramo med tudi uvažati. In zato smo se odločili, eh, da eh, omogočimo to kvoto za države Merkosurja. Njihov med je veliko eh, boljše kakovosti kot med iz Kitajske in pričakujemo, Eh, da bo ta med, eh, ki se bo na naših policah pojavil v petih, desetih letih, nadomestil prej kitajski med, kot pa naš med. Eh, kolega iz Polske je tudi zastavil vprašanje v zvezi z posameznimi sektorji, jabolka, hruške, mlečni sektor. To so le nekatera področja, kjer je Polska močno konkurenčna in bo imela prednosti zaradi tega sporazuma. Imamo pa tudi posebna varovala v sporazumu za zaščito proizvodne sladkorja, še prav posebej, ko gre za čezmorske otoke oziroma za čezmorska območja. Če bo vpliv občuten eh, le na čezmorskih območjih, potem lahko sprejmemo ukrepe za ukinitev uh, trgovanja v tem sektorju. Eh, poleg tega nismo omogočili nobenih eh, kvot za sladkor, dodatnih kvot, ampak smo ohranili le obstoječe kvote z nižjimi dajatvami. In še zadnje, vprašanje, ki presega zgolj eh, Gedi Agri ali pa ta odbor gre za krčenje gozdov. Eh, ne mislim, eh, da ta sporazum uspodbuja tiste, ki krčijo gozdove v Braziliji. In mislim, da ta sporazum ne bo vplival na krčenje gozdov uh, na tem kontinentu, vendar pa je to seveda tudi področje, ki ga bomo morali podrobno proučiti, ko bomo izvedli presojo vpliva, o kateri je govoril že Matijas. Hvala lepa, tudi jaz bom podal nekaj kratkih odgovorov. Prvo vprašanje, ali bo ta. Eh, sporazum stopil veljavo? To je zelo dobro vprašanje in uh, mislim, da lahko jaz ugibam ravno tako kot vi, ampak vi najbrž veste več od mene. Mi smo svoje delo opravili, eh, pogajali smo se o sporazumu, menimo, da imamo pred seboj ravnotežen in pa trajnosten sporazum, sporazum. Sedaj pa predajamo ta sporazum so zakonodajalcem v Evropski uniji, torej svetu in pa Evropskemu parlamentu. Ali bo ta sporazum stopil v veljavo ali ne, ja, to je v veliki meri odvisno od vas. Ali bi moral ta sporazum stopiti v veljavo, če ga primerjamo z drugimi trgovinskimi sporazumem, če ga primerjamo z evropsko trgovinsko politiko, e, ki obsega številne sporazume, ki so bili sprejeti v eh, tem parlamentu. Mislim, da bi bilo prav, če bi eh, parlament eh, podprl ta sporazum, ker je uravnotežen, ker je dober za dvostranske odnose in ki zelo, kar zelo resno spoštuje tudi pomisleke na strani Evropske unije. Poleg tega bi na ta način pokazali doslednost. Ne morem se v večji meri strinjati s tem, kar je povedal John v zvezi z gozdnimi požari ali Eh, je ta sporazum eh, prispeval k gozdnim požarom? Mislim, da ne. Ali so ti požari razlog za zaskrbljenost? Vsekakor, ampak kaj želimo storiti? Ali želimo okrepiti možnosti ukvarjanja z tem eh, vprašanjem? Ali želimo okrepiti možnosti za komunikacijo? Tukaj ne gre zgolj za. Gospoda Bolsonara, to je sporazum, o katerem smo se zelo dolgo pogajali. Eh, tukaj gre za eh, sporazum med nami in Merkusurjem, med nami in Brazilijo, med nami in Argentino, med nami in Paragvajem. Torej, ali nam je mar za Brazilijo, ali nam, nam je mar za dvostranske uh, odnose, ali nas skrbi krčenje gozdov, uh, ki ima velik vpliv uh, tudi uh, na nas. Uh, ja, z tem sporazumom uh, bomo najbrž uh, imeli v rokah močnejše instrumente za sodelovanje tudi s Brazilijo. Eh, dialog bo potekal eh, znotraj svetovalnih skupin. Eh, pogovarjali se bomo o pomislekih na obeh straneh. Sestali se bomo z predstavniki civilne družbe skupaj z predstavniki Merkosurja in uh, poleg tega se bodo lahko sestale nevladne organizacije in drugi predstavniki civilne družbe uh, iz držav Merkosurja in pa držav Evropske unije in potem še previdnostno načelo. Mislim, da je to zares zelo pomembna točka. Previdnostno načelo, po mojem mnenju, pomeni, da moramo imeti možnost uh, za zaščito ukrepov tudi v primeru znanstvene negotovosti. In vemo, da je veliko trgovinskih partneric, eh, ki jim to načelo ni všeč. Vendar pa je ta sporazum zelo pomemben, kajti to je drugi sporazum, v katerega smo vključili to načelo. In menimo, da je to zelo pomemben dosežek. To je bila zelo težavna točka v pogajanjih eh, za države Merkosurja, ampak uspeli smo jih prepričati, eh, da eh, sprejmejo to načelo, kajti navedli smo številne primere zakonodaje, ki jo imajo v državah Merkosurja in ki se pravzaprav opira na to previdnostno načelo. Vendar pa to nikakor ni bilo lahko doseči. Hvala lepa. Najlepša hvala za to razpravo, hvala lepa obema predstavnikoma komisije. Imam občutek, da to ne bo zadnja razprava o uh, sporazumu z Merkosurjem in vidite, uh, kako zelo velik je interes za to temo. Več kot 40 poslancev je sodelovalo v razpravi. Eh, na veliko vprašanj smo dobili odgovore, ampak veliko je bilo tudi takšnih vprašanj, na katere. Uh, so bili uh, odgovori zgolj delni. Najlepša hvala. Uh, močno zaostajamo in zato prehajamo kar k naslednji točki dnevnega reda, to je peta točka dnevnega reda. In sicer gre za razpravo z dvema predstavnikoma komisije o uh, delegiranem aktu v zvezi z predpisi uh, za uh, podjetja. Eh, za eh, predelavo živalskih izdelkov. Z nami sta dva predstavnika eh, komisije. Gospod Francesco Vedejo in gospa Barbara Loga bosta torej spregovorila o pravilih za obrate, ki gojijo kopenske živali in valilnice, ter o sledljivosti nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc. Prosim predstavnika komisije, da spregovorite. Ja, Najlepša hvala, sem Francesco Riviero. Najprej bi rad oporučil, direk, opravičil direktorja Van Gutena, ker uh, ima nujen sestanek, mislim, da na temo Brexita. In govorili bomo o delegiranem aktu. Uh, in sicer glede sledljivosti uh, in pa glede pravil uh, za obrate, glede registracije teh obratov in tako naprej. Barbara Lova pa bo spregovorila o podrobnostih. Naj samo na kratko povem, uh, zakaj pravzaprav gre govorimo o temeljnih načeljih eh, zdravja in dobrega počutja živali, brez ustrezne registracije živali, brez ustrezne registracije obratov, ki gojijo kopenske živali, ne moremo storiti ničesar. Imamo odličen sistem sledljivosti v Evropski uniji in ta sistem je bil spostavljen po uh, težavah, eh, s katerimi smo se soočili v različnih krizah, eh, ko, ko je šlo za bolezen novih krajev in pa za zdinovko in parkljivko. Vse to je bilo vključeno v eh, novo zakonodajo in nadgradnjo te zakonodaje predstavlja ta delegiran akt, ki je razmeroma ambiciozen in obsežen. pomisleki Evropskega parlamenta se osredotočajo zgolj na minimalne vidike znotraj eh, tega razmeroma ambicioznega okvira. Za eh, več podrobnosti pa bom dal besedo gospe Logar, ki bo predstavila registracijo in pa sledljivost eh, v Evropski uniji. Najlepša hvala in dobro jutro, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Kot je povedal kolega v uvodu, bom skušala z vami na hitro pregledati ta delegirani akt in eh, skušala bom razložiti ta delegirani akt. Torej, govorimo o delegiranem aktu, ki se nanaša na registracijo in pa odobritev obratov eh, prevoznikov, gre za sledljivost eh, kopenskih živali in ta delegirani akt eh, predstavlja dopolnilo obstoječi zakonodaji in sicer gre za uredbo 2016 skozi 429 o nalezljivih živalskih boleznih. In uh, tukaj gre uh, za uh, zakonodajo o zdravju živali in o tem bom govorila tekom celotne predstavitve. Deglegirani akt je potere, torej potrebno obravnavati z m, mm, zakonodajo, uh, ki se nanaša tudi na prevoz. Uh, Eh, živali, eh, gre eh, za odobritev obratov, gre za podatke, za registre obratov ali pa prevoznikov. Poleg tega so tukaj tudi določila o sledljivosti kopenskih živali, pa tudi pravila za registracijo teh živali. In eh, poleg tega so tukaj prehodni ukrepi za zaščito eh, pravic, ki izhajajo iz eh, že obstoječih eh, aktov Evropske unije. Najprej k vsebini teh delegiranih aktov, kar zadeva registracijo obratov in pa prevoznikov. Si moramo zapomniti, da zakonodaja o zdravju živali že določa vsa, vse pogoje eh, za registracijo obratov, ki gojijo kopenske eh, živali. Poleg tega pa določa eh, tudi že določila za prevoznike. In ta delegirani akt, ne more na seznam dodati eh, drugih eh, prevoznikov, ki bi lahko prevažali živali, ki ravno tako predstavljajo tveganje. In tukaj imate eh, to eh, rdečo opozorilo ki pravi, da gre tukaj za prevoznike, ki prevažajo perotnino, pse, mačke in pa vihurje. Tukaj gre za temeljna zakonodajna določila, ki eh, zauzemajo eh, temeljne podatke o dejavnosti in o izvajanju dejavnosti. No, potem pa prehajamo k drugim obratom, ki predstavljajo visoko tveganje zaradi eh, živali, ki jih gojijo. In za eh, te obrate eh, velja eh, obveza o odobritvi. In lahko vidite, da gre tukaj eh, za eh, podjetja, ki gojijo eh, radite in perutnino. Poleg tega obstaja tudi obveza za odobritev valilnic, pa tudi obratov, ki gojijo eh, perutnino. In pa eh, potem gre eh, tukaj tudi za eh, zaprte obrate ki jih gojijo določene kopenske živali. Pri eh, ratitih in pa perutnini eh, imamo tudi določene izjeme in sicer, ko eh, gre za, gre za kopitarje, kjer ni potrebna odobritev in poleg tega bomo dodali tudi centre za eh, pse, mačke in pa dihurje. Poleg tega bomo dodali tudi zavetišča za pse, mačke in dihurje. Vemo, da smo imeli težave v preteklosti eh, z premiki psov, mačk in tako naprej. Potem smo, eh, bomo dodali določena določila za nadzorne organe in eh, za izolirano proizvodnjo čebel ter karantino za gojene kopenske živali v primeru, da je ta seveda potrebna. Torej, vsi ti obrati bodo morali spoštovati dodatne ukrepe, kar zadeva karantino, kar zadeva osamitev eh, in eh, druge varnostne ukrepe. In seveda bomo prej eh, preverili spoštovanje vseh teh pogojev, preden bomo odobrili oziroma dali dovoljenje določemu obratu. Potem pa je tukaj zbiranje podatkov, eh, temeljni pogoji so že zastavljeni v eh, osnovni zakonodaji oziroma uredbi, eh, dodali pa bomo še nekaj zahtev za posamezne obrate, pa ne gre tukaj za sledljivost ali pa za oceno statusa živali v posameznih obratih. Potem nadaljni pogoji pomemben element eh, je registr, eh, ki ga morajo imeti pristojni organi držav članic. Eh, torej, registr obratov, ki gojijo kopenske živali. Torej, več različnih registrov to zajema. Registr obratov, ki gojijo kopenske živali, registr prevoznikov, registr tistih obratov, ki zbirajo živali brez uh, obratov za retite in pa perotnino. Eh, tukaj gre pravzaprav za posrednike in potem tudi register odobrenih obratov. Sedaj pa k naslednji točki v tem delegiranem aktu in tukaj gre za sledljivost oziroma za registracijo živali. Izpostaviti je potrebno štiri temeljne elemente, ko gre za žive živali. Eh, in sicer je potrebno ugotoviti, ali te živali prihajajo iz registriranih organov. Obstajati morajo metode za identifikacijo, potem eh, je potreben eh, identifikacijski dokument, eh, tako kot ga imamo za ovce, koze in pa uh, za uh, prašiče, in potem potrebujemo tudi uh, računalniško podatkovno bazo. Potem pa imamo ločena pravila za posamezne vrste živali in sicer za tradicionalne vrste, kot so ovce, koze, kopitari in tako naprej. In uh, potem imamo še določena določila, ločena določila eh, recimo za eh, jelene in pa tudi posebna določila in pa izjeme. Pri identifikaciji eh, goveda ne bo velikih sprememb, eh, samo določene izjeme uvajamo eh, za nameno kulturnih, eh, znanstvenih ali pa zgodovinskih dogodkov, ki jih omogočajo države članice. Imamo temeljna pravila tudi za ovce in koze in sicer za živali, ki so mlajše od 12 let in ki so namenjene v klavnice imamo pravila za premike znotraj držav članic in pa za prevoz eh, med državami članicami. In potem imamo tudi pravila za države, ki niso namenjene v klavnice. In imamo tudi celo vrsto izjem in sicer iz različnih razlogov. In doslej eh, smo slišali, da parlament skrbi predvsem za zadnja izjema, ko gre za živali namenjene za klanje, ki so eh, stare manj kot 12 eh, mesecev eh, in ki so v postopku pitanja ali pa zbiranja. In tukaj imamo dodatna določila glede e-identifikacije ali pa glede prepoznavne uh, živalske oznake. Potem imamo pravila, ki se ne spreminjajo veliko za eh, svinino, eh, pa tudi za pse in mačke. Imamo določila bodo, iz uredbe, ki bodo veljala tudi v prihodnosti. Imamo nova pravila za izjeme, ki sem jih že prej omenila. In potem imamo tudi pravila za uh, ptice v ujetništvu in uh, določena pravila za cirkuske živali. Rada bi se vam zahvalila za uh, vašo pozornost in naj vam povem, da smo pripravili tudi povzetek tega delegiranega akta, ki vam ga lahko pošljemo na zahtevo. Äh, Najlepša hvala predstavnici komisije, sedaj pa je nekaj kolegov uh, prosilo za besedo. Predlagam, uh, da bi komisija podala odgovore v pisni obliki, kajti ura je že skoraj 11.30 in takrat se bo pričela seja koordinatorja. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Potem dobi besedo kolegica Gilera. Sí, a ver si puedo ser breve, presidente. Eh... Na kratko, gospod predsedujoči. Mislim, da je ta zakonodaja pomembna. Uredba o dobrobiti živali bo stopila v veljavo leta 2021 in zato je ta akt pomemben. Splošno gledano se mi zdi, da je tukaj prišlo do dobrega napredka na področju norm, ko gre za dobrobit oziroma zdravje živali bi pa želela izpostaviti nek vidik, ki ga je treba spremeniti, torej treba je doseči jasen oziroma pisni kompromis, če ne bom eh, prisiljena v ugovor. Gre za 45. člen in člen uh, eh, 46 gre za ovčerejo in govedorejo um, obrati gre za označbo goveda in uh, ovče reje. To bi pomenilo dodatno elektronsko identifikacijo teh uh, živali, ki se meni ne zdi potrebna. Mislim, da bi morali ohraniti sistem obstoječi sistem identifikacije, gre za konvencionalne. Si hay un compromiso, pero un compromiso no de palabra, evidentemente. Una Gre za, torej, mislim, da morajo ostati pri konvencionalni označbi, zato bi morali sprejeti pisni kompromis, zato da bi. Um, Eh, pripravljeni, bili pripravljeni sprejeti ta akt. Torej gre za označbo na všesu. Dobro, omejiti se morate na eno minuto, ampak eh, seznam govorcev bom sedaj zaključil, tako da se ne bodo kasneje pojavili še novi dizel, kamaro, nojih, tonereša, reperik, eh, buda in rusen. Želi še kdo besedo? Tolerej, ja, vi ste. Kolega Sojdo, ja, s tem zaključujem seznam govorcev. Kolega Deseo, hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Razprava, eh, ki smo jo imeli eh, prej eh, o Merkusurju, je nekako povezana s to razpravo. Ne vem, ali tudi brazilski kmetje, ali se tudi brazilski kmetje toliko ukvarjajo z zasledljivostjo živali. Strinjam se z kolegico uh, Aguilero, kar zadeva uh, ovčerejo in kozjerejo. Namreč mislim, da akt, ki ga zahtevamo od uh, ovčerejcev in kozjerejcev, uh, da je ta dražji od tega, kolikor stane uh, ena žival. Torej, uh, gre za. Uh, gospodarsko kazen, eh, za finančno kazen za uh, proizvajalce. Torej, mislim, da je potrebna izjema. Danke, kolege Amaru. Hvala lepa. Kolega Amaro, hvala lepa. Tudi jaz sem želel spregovoriti o tem, kar je bilo že povedano. In sicer bi se rad navezal na člen 55. Portugalska je izrazila svojo zaskrbljenost, tako kot tudi nekatere druge države članice. In ta ukrep ima izjemno negativne ukrepe na posledice za Portugalsko, pa tudi za druge države. Dobro, če je to potrebno, je potrebno. Seveda se strinjamo z boljšo sledljivostjo in. Uh, menimo, da je potrebno zagotoviti dobre pogoje za prevoz, ampak na podeželskih območjih bi eh, takšen ukrep imel zelo negativne posledice. Eh, všeč nam je ta obveza, ampak eh, nimamo politično zakonodajnih zmogljivosti, da bi to načelo tudi izvedli. In zaradi tega mislim, da potrebujemo izjemo vsaj za majhne proizvajalce na podeželskih območjih. V nasprotnem primeru eh, bodo eh, kaznovani eh, kmeti ravno v tistih območjih, ki so že tako ali tako zapostavljena. Kolegica Neuhal, imam zelo kratko vprašanje. In sicer eh, ste omenili, da eh, je zagotovljena registracija mačk, psov in dihurjev, kaj pa zajcev? Obrigada, Presidente. Eu gostava apenas de reforçar aquilo que foram preocupações. Hvala. Se strinjam s pomisleki drugih glede tega delegiranja akta. No, nekaj tukaj tudi pozitivnih vidikov, ampak nekateri dejavniki pa so zelo problematični, sploh glede proizvodne uh, eh, kozga in pa očega mesta na portugalskem. Vemo, kaj piše v členu 45 piše, mali prežvekovalci, ki se ne prevažajo v klavnice, morajo biti identificirani. Um, poleg um, ušnih uh, značk, to je sicer običajna praksa za pitanje, vedno treba živali identificirati na takšen način, ampak bo pa to gotovo prineslo dodatne stroške za sektor proizvodne, ki ima nizko gospodarsko dodano vrednost. To je lahko zelo uh, slabo za ta sektor, ki se že tako sooča s številnimi težavami. Prav tako um, mislim, da je tudi treba misliti na to, da ljudje odhajajo z podeželja. Kmetije so zelo zaskrbljeni, sploh pri nas na portugalskem. In kot rečeno, um, nekatere stvari bodo postavili pod vprašanje njihove um, standarde in pa njihove življenja. Zato me zanima, kako komisija gleda na to in kako se boste na to odzvali. Hvala. Yes, thank you, chair. Kolega Huitema. Short question uh, and I... Hvala. Uh, uh, imam krajše vprašanje sedaj, ima tudi pisno vprašanje, vem, da bom dobil pisni odgovor. Skratka, pri novi zakonodaji za zdrave živali piše, da bo identifikacija veljala tudi za um, živali, ki se uporabljajo za hobi, torej zunaj um, običajnih uh, standardov. Ali je to sorazmerno? sploh, naprimer, če treba potem eh, registrirati tudi vse živali, tudi prirodnino in vse ostalo. Hvala. Merci, Kolega Pito. Uh, clair. Kolega Pito. Hvala, bodimo jasni, eh, tukaj gre za pomembne stvari. Na evropski celini že tako imamo zelo dobre standarde sledljivosti. Primerjamo to naprimer s tistim, kar počnejo v Merkosurju. Ne vem, če bodo tam imeli tako zelo izdelane standarde kot pa mi. In sedaj bomo še dodelali to logiko identifikacije in pa sledljivosti še dodatno. In to bo res eh, še otežilo življenje nekaterim sektorjem. Seveda se strinja z gospod Aguilero, odlično to povedala, zato ne bi ničesar dodajal. Ampak naj se še navežemo na razpravo odprej. Kot smo slišali, Mercosur je bolj konkurenčen kot pa evropsko gospodarstvo. No, gledajte, tudi identifikacija naprimer, je tukaj pomembna, v Evropi je že tako zelo izpiljena in sedaj bomo to še zaostrili in to bo še zmanjšalo konkurenčnost naših evropskih kmetov. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Kolega Pito, samo to opozorilo. Tolmačem, tolmačem je težko slediti, če govorite tako hitro. Torej vas prosim, da drugič govorite uh, počasneje. Kolegica Tolari. Euh, Hvala. Se strinjam s predgovorci, ampak še nekaj. Klasično identifikacijo bi sedaj zamenjali z eh, elektronsko identifikacijo in uh, to ni upravičeno, kajti ni bilo nobenih težav z sledljivostjo. Že sedaj smo to lahko normalno sledili. Uh, Tukaj gre samo za dokument komisije, ki bo še otežil preživetje nekaterih na sektorju um, in na trgu. Elektronske značke so precej večje kot običajne in to bo tudi slabo za dobro počutje živali. Ne vem, če um, bo sedaj um, večja luknja, um, boljša kot pa manjša luknja torej pri tej znački. Um, in še nekaj, tudi um, cena bo 40 odstotkov višja pri teh novih um, um, značkah. Zato prosim komisijo, da posreduje parlamentu pisni odgovor uh, glede tega delegiranja akta, sploh glede 45 in pa 46 člena, potem šele lahko odobrimo ta predlog. Hvala. Hvala lepa, ta razprava je odlična. Uh, sem se povarjal z strokovnjaki v tem sektorju poleti in sem se tudi že uh, eh, obrnil na komisijo v zvezi s to točko. Se strinjam s kolegi. Uh, v nekaterih državah, eh, sploh na jugu Evrope, um, se pogosto um, na ustrezen način um, upravlja z kozami in pa z ovcami. In mislim, da eh, je to čisto v redu. Elektronska identifikacija nima smisla za ta sektor. Um, to bo zelo otežilo um, življenje kmetom v tem sektorju. Zato me zanima komisija že septembra um, lansko leto ste sprejeli določene zaveze ali boste sedaj res uh, sprejeli delegirani akt uh, z spremembami za ta vidik, uh, ki sem ga omenila. Ne gre za to, da bi ponovno šli um, torej v drugo smer glede sledljivosti na splošno, pa gledajte, to, kar sem sedaj omenila, ni ravno kakšna podrobnost. Uh, Voorzitter, de eerste vraag is de hobbymatig gehouden dieren. Dat je twee of drie kippen al moet. Hvala Ne vem, gledajte, včasih eh, kdo samo eh, redi 4-5 piščancev in ne moramo imeti takšnih standardov za takšne vrece. Eh, Ta vprašanja se že pojavljajo v nizozemskem tisku. Potem naprej govorimo o Evropi, prej smo govorili o Merkosurju, ampak mi smo tudi notranji trg v EU, imamo določene obveznosti in pa pravice, ki veljajo za vse. Ko govorimo o sledljivosti, to pomeni, da se želimo bojevati proti živalskim boleznim, kjer smo že videli v preteklosti dramatične posledice teh bolezni. Um, res me zanima, katere države so proti temu predlogu um, komisija. Kajti lahko se zgodi, da bomo določene um, predpise izvali v eni državi, v drugih državah pa ne. To se lahko zgodi, gospod Buda. Hvala. Moramo zagotoviti sledljivost. Um, Ampak ne smemo še otežiti življenja našim kmetom. Čeprav sledljivost, ja, je pomembna. Kozje in pa oče meso je že tako. Um, prevažano po težkih poteh eh, s težavnimi metodami in včasih se lahko te eh, ušne značke izgubi in zato morda mikročip je ustrezna rešitev. Potem pa še prevoz živali. Eh, letos poleti smo v Romuniji imeli težave. Evropska komisija nas je upozorila na te težave v Romuniji. Ampak zakaj se je to sploh zgodilo? Eh, v našo državo, so prišli potem ljudje iz Evropske komisije, ki še nikoli na svoje lastne oči niso videli kmetije. Eh, zato, skratka, mislim, da takšnega eh, prevoza ne bi smeli prepovedovati. Hvala lepa. Dank wel, voorzitter. Heel kort. Ik sluit me aan bij de, de vragen over de... Lusen, hvala. Um, torej, glede reja, ki je bolj kot hobi. Uh, Če bomo vse te živali morali identificirati, potrebujemo jasna pravila. Seveda moramo o tem govoriti, ampak gledajte, včasih res nekateri redijo živali samo kot hobi in ta pravila so potem za njih preveč. Kako je s tem Evropska komisija? Hvala, zahvaljujem se komisiji za delo, ki je bilo upravljeno v zvezi z sledljivostjo. No, je pa to zelo pomembno za španske živenorejce, zato ustrajam eh, pri tem, da bi odpravili zahtevo po elektronskem označevanju goveda in eh, ovc, ovac. Eh, na sektorju GVDR je naš naša država zgradila zelo pomemben gospodarski sektor in sicer zato, ker so se naši živinorejci zavezali dobrobiti živali in pa spoštovanju podnebnih in okoljskih standardov. No, ampak vseeno mesna industrija trpi zaradi negativnih kampanj. Um, v javnem mnenju se črni meso in eh, s tem ogroža celoten sektor na podlagi nekih predsotkov. Uh, Zanima me, če je komisija pripravljena popraviti eh, to zahtevo po elektronskem označevanju. Če um, se to ne bo zgodilo, potem bomo tej zakonodaji nasprotovali. Najlepša hvala. Kot smo se prej dogovorili, bo eh, komisija pisno odgovorila na vprašanja s tem, zaključujem sejo za danes dopoldne. Sedaj bo sledila seja koordinatorjev za zaprtimi vrati, ponovno pa se bomo sestali ob 14.30 in takrat bomo razpravljali o trgu sladkorja. Presidente, una cuestión, la respuesta. Gospod predsedujoči, eno vprašanje. Dobro je, da bo komisija dala pisni odgovor, ampak to se mora zgoditi nemudoma. mudoma kajti od tega pisnega odgovora je odvisen odziv tega odbora. Tako da prosim, da komisija ne mudoma pripravi odgovor, tako da bomo lahko sprejeli odločitev o tem, ali želimo odobriti delegirani akt ali ne. Čisto na kratko dajem besedo komisiji. Yes, thank you for the opportunity. Hvala lepa za besedo. Kot prvo, ja, razumem vaše pomisleke in bomo pripravljeni razmisliti o vseh možnostih. Smo pripravljeni tudi ustrezno spremeniti to besedilo, ampak ta rešitev ne sme uh, postati vprašaj um, sledljivosti. In prav tako mora biti rešitev dobra za vse aktere. In smo zavezani svojemu delu, bomo upravili svojo domačo nalogo. Upam, da je to dober odgovor in upam, da ste sedaj pomirjeni, dragi poslanci. No, no no eh, ne obžalujem, ampak ta odgovor me ni pomiril, še vedno me nervirajo vaše besede. Zato prosim, eh, v pisni obliki povejte, kakšna bo sprememba. Če ne boste tega sporočili v pisni obliki, bomo ugovarjali delegiranemu aktu. Najlepša hvala, ne želim sedaj ping-pong ingrice v obliki dialoga. Komisija je dejala, da nam je na razpolago eh, in seveda to od nje tudi pričakujemo. Torej, bo sedaj sledila seja koordinatorjev in prosim vse, eh, ki nimate pravice biti v dvorani, da jo tudi zapustite.